No. Lepo pozdravljeni, prosim, da zasedete svoje mesta. Predsedujoča vas lepo pozdravlja. Dobro jutro vsem skupaj. Sem predsednica odbora in rada bi začela se stankom. Najlepša hvala vsem. Lepo pozdravljeni. Nadaljevali bomo z razpravami in a, najprej točka ena, sprejetje dnevnega reda. Nobenih predlogov spremembe ni koordinatorjem pa bi rada povedala, da bomo preložili jutranji sestanek koordinatorjev, ki je predviden eh, ob 11. Tako da bomo jutri ob 11. končali s sestankom, kar mi ni najbolj všeč, ampak eh, izvedela sem, da nekateri koordinatorji niso na voljo in, sem izved... in to sem izvedela šele včeraj in mi je žal za to opravičilo tudi tolmačem. Glede dnevnega reda ni sprememb, bi pa vas pa opozorila, da bomo točke 45, 46 in 52 eh, obravnavali danes, glasovali bomo o teh točkah danes, torej o SZD in o drugih institucijah bomo glasovali danes, o skladu za razvoj pa bomo glasovali jutri o točke 41 zaradi urnikov poročevalcev. Glede druge točke moram povedati, da so na voljo jeziki, ki so razvidni v novičniku konta in kot eh, vedno se ta sestanek predvaja tudi prek spleta. Danes vas prosim, da prinesete s seboj eh, glasovalne kartice. Ob desetih pa bomo imeli minuto molka zaradi obeležitve mm, enega leta, odkar je prišlo do terorističnih napadov v Bruslju na letališču. Tako, s tem smo pri točki 3, gre za izvajanje EFSI-ja. Obravnavali bomo osnutek mnenja in poročevalec je naš kolega Takula. Takoj mu bom dala besedo za to, da predstavi mnenje.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 kjer je takrat dan tajvasa, ko se opiskel v mene ikus. Najlepša hvala, da imam priložnost pregovoriti v najlepšem jeziku na svetu. Ja. Mm -hmm. Imamo tehnične težave? Ja, no ne nemščine, ne angliščine ne slišimo, pravi predsedujoča. Ni, arvo za puhajote.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 Sklad EFSI, Evropski sklad za strateške naložbe, se poskuša odzvati na naložbe, ki jih eh, Evropa potrebuje. Gre za naložbe, ki primankujejo, ki jih ni dovolj. To smo opazili leta 2008 in od leta 2009 eh, deluje Junkarjev sklad. Sedaj moramo torej zagotoviti, da so na voljo tudi zasebne naložbe, tako da bi zagotovili, da se odzovemo na potrebe po naložbah. Treba bo torej preučiti, v kolikšni meri lahko sklad za strateške naložbe okrepimo, kako lahko ta postane bolj transparenten. V ta namen sem predlagal naslednje štiri elemente. Najprej, projekti EFSIA morajo biti čim bolj transparentni. In kriteriji, ki jih morajo ti projekti izpolnjevati, morajo biti javni, treba jih je objaviti. Če bomo zagotovili to, menim, da bomo povečali zaupanje trga v projekte financiranje prek EFSIA. Treba je spodbujati najbolj inovativne projekte, zagotoviti, da bomo zagotovili dodano vrednost za evropsko družbo. Naj vas spomnim, da morajo ti projekti imeti nek element tveganja. Radi bi financirali tiste projekte, ki drugače ne bi prijeli financiranja na trgu. Kot je že dejal komisar Katajnen, imamo možnost eh, za uporabo skladov EFSI eh, in eh, te, ta možnost je tako rekoč neomejena. Naložb eh, iz sklada EFSI pa nismo enakomerno porazdelili med države članice. Mislim, da je treba ta sredstva nameniti tudi za tisto območje, v katerih živi manj ljudi treba je financirati tudi projekte v najbolj oddaljenih regijah. In projekti v okviru EFSI-ja morajo biti jasno osredotočeni in eh, dobri. Treba se je izogniti prekomerni upravni obremenitvi tam, eh, kjer se to da. To so torej glavni elementi, ki bi jih rad izpostavil na podlagi svojega mnenja. Glede na to, da je tole samo en korak v celotnem koraku, pa sem prepričan, da bomo videli še dodatno ukrepitev teh projektov. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Prek releja poslušamo tolmačenje, tako da se upravičujem, da mm, toliko traja, da spregovorimo. Gospod Sarvama, prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mogoče bi tudi sam lahko sedaj spregovoril finsko. Ampak eh, potem bojo do ljudi morda menili, <laughs> da gre za zaroto, ampak. Dobro. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu, ki je oblikoval zelo jasna sporočila, ki jih je zelo enostavno razumeti. To je tisto, za kar si je poročevalec tudi prizadeval. Če se vrnem k sami vsebini. Evropski sklad za strateške naložbe je ključnega pomena za vse nas in strinjam se s poročevalcem, da mora biti ta sklad čim bolj transparenten, sploh kar se tiče izbire projektov. Tudi kar se tiče poenostavitve postopkov in eh, zagotovitve, da ne prihaja do preveča eh, upravnih bremen. Tudi glede tega se strinjam. Se, sem pa nekoliko zadržan glede geografske neuravnoteženosti, ki jo je izpostavil poročevalec. Sprejemljivo je, če to obravnavamo na način, da to ne postane glavna točka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 Sam pa bi povdaril še nekaj. Obož, obžalujem, da Evropsko računsko sodišče ne igra dovolj velike vloge. Tudi sami menijo, da nimajo dovolj močne vloge. Na papirju jo sicer imajo. In na začetku smo zagotovili, da bo računsko sodišče lahko imelo dostop do informacij, za katere zaprosi. Ampak v zadnjih letih na podlagi praktisk, praktičnih izkušenj vidimo, da je treba še vedno preučiti nekatere elemente, ker tudi računsko sodišče ni sto odstotno zadovoljno z dostopom, ki se jim ga omogoča. To so torej glavne točke, ki bi jih rad izpostavil na tem mestu. Hvala. Tudi sama sem se umestila na seznam govorcev in eh, poročevalcu bi rada poprašala po naslednjem. Računsko sodišče je dokaj eh, kritično. Se upravičujem, gospod Pirinski, nisem vas videla. Izvolite. Hvala, gospa predsednica, nisem vas želel prekinjati. Ampak eh, hvala za priložnost, da spregovorim. Pri ocenjevanju izvajanja EFSI-ja je glavni element, ki bi ga morali upoštevati, element eh, dodatnosti. To je bil tudi razlog, zaradi katerega smo oblikovali ta sklad. To je tisti kriterij, ki bi ga morali uporabiti, ko ocenjujemo, v kolikšni meri smo se odzvali na pričakovanja in to bi se osredotočil na neke točke, ki jih je izpostavil poročevalec. In sicer poziv EIB, da naj med izbirnim postopkom upošteva realno dodatnost in novo dinamiko, ki jo je treba upoštevati. To imate v 13. odstavku. Prav tako pozivate EIB, da mora imeti v element vzvoda, ne samo na povprečni ravni, kar bo zagotovilo večjo privlačnost naložb po projekte. In tudi učinkovitost naložb bi morali obravnavati na kvantitativni osnovi in vsak projekt bi morali oceniti na podlagi kazalnikov spremljanja in kazalnikov dodatnosti, kot ste zapisali v 20. odstavku. In da bi dosegli dodatnosti upravljanja ključnega pomena. Gospod Sarvama in tudi poročevalec sta omenila pomen poenostavitve. Menim, da bi bil tu poročevalec lahko še bolj ekspliciten zaradi tega, ker poziva k boljšemu upravljanju na dokaj mehak način. V 24. odstavku pravi, da verjamemo, da menimo, da bi bilo treba izboljšati preglednost postopka izbire operacij, da bi vključevali razkritje vseh operativnih informacij o odobrenih operacijah na podlagi preglednice kazalnikov. Mislim, da bi bila lahko formulacija nekoliko bolj močna, sploh glede na komentarje, ki so jih podali kolegi. Lahko bi govorili o transparentnosti in o odgovornosti. V odstavku je vključil tudi željo potem, da bi vzpostavili strukture spremljanja in da bi upoštevali odgovornost komisije in računskega sodišča, zato da bi se zaščitili interesi, predvsem kar se tiče članov naložbenega odbora EFSI-ja. Tudi tu bi morali zapisati bolj jasne izjave. Morali bi ustrajati pri tem, da parlament zahteva večjo jasnost. Potem, kar se tiče geografske neuravnoteženosti, tako kot nekateri drugi kolegi, kot kolega Sarvama, menim, da je poročevalec čisto upravičeno izpostavil dejstvo, da je porazdelitev bila neenakomerna kohezivnost in trajnost pa bi morali zagotoviti na podlagi kar največje geografske razpršenosti. In tudi to bi lahko bolj močno ustrajali pri tem in ne bi samo pozivali k razmisleku. In financiranje bi morali usmeriti predvsem tja, kjer se naložbe najbolj potrebujejo. In naj bo jasno, gospa predsednica, tu ne gre za trmoglavost nekaterih, ki menijo, da niso dovolj zastopani in ne prejmejo dovolj eh, naložb. Menimo, da gre za jasnost kazalnikov in menimo, da je cilj dodatnosti dosežen tudi prek tega, da zagotovimo večjo geografsko ravnoteženost. In mislim, da nekateri kolegi že po naravi razmišljajo o tem, da ko govorimo o EU 13, o 13 evropskih državah, da gre tu za države, kjer je tveganje na, pri naložbah povezano z nezakonitimi in koruptivnimi praksami. V zadnjih letih smo videli, številne vodilne korporacije tudi v velikih eh, evropskih državah, v državah EU15, eh, ki izvajajo koruptivna dejanja in v nekaterih primerjih eh, so morali za to tudi plačati. Morali bi se torej znebiti tega predsotka glede tega, da poziv k večji geografskeni geografski razpršenosti pomeni tveganje, odzivanje na tveganje na podlagi zakonitosti. Naj ponovim. Geografska uravnoteženost je eden izmed elementov, eden izmed kriterijev, na podlagi kateri lahko razsojemo o dodatnosti. Nekaj podatkov imam na voljo. EU15 um, predstavlja 90 odstotkov sredstev EU 13 pa prejme samo 8 odstotkov. In uh, s tem bi vas opozorili tudi na 27. odstavek, kjer ponovno podarjamo, da ima parlament ključno vlogo pri spremljanju dodatne vrednosti in dodatnosti sklada EFSI. S to izjavo se popolnoma strinjam in mislim, da bo treba praviti še kar nekaj dela, preden uh, besede lahko prevedemo v dejanje. Hvala. Ja, dank, das sind, das waren Najlepša hvala, to so bile zelo tehtne pripombe. Kaj ti v proračunu vidimo povezavo med strukturnimi skladi, ki se osredotočajo bolj na srednje in vzhodne evropske države in če si pogledamo še um, ustroj uh, sklada EFSI, se človek lahko vpraša, kaj je v zadju in uh, ali so zadeve sploh smiselne. Gospod Salafranke, naslednji, prosim. Mm.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 Ne gre toliko za postopkovna vprašanja kot eh, za vsebinska. Torej gre za vprašanje, ali lahko ta finančni vzvod, to finančno urodje zagotovi doseganje predvidenih ciljev, ali lahko mobiliziramo dodatna sredstva, ali lahko zagotovimo večjo ozemeljsko in socialno kohezijo in obenem podpremo MSP-je. Strinjam se torej s potrebo po večji transparentnosti, vendar pa Menim, da bi morali, morali tule izvesti podrobno analizo in ugotoviti, ali to orodje služi svojemu namenu. Ali pa morda to orodje ne zagotavlja želenih učinkov, učinkov, ki smo si jih obetali ob oblikovanju tega sklada. In poročevalc tu poda nekoliko splošni, splošnejši pregled ki se osredotoča tudi na širše vprašanje, ne samo na specif specifične zadeve, ki ste jih omenjali. Kar se tiče geografske neuranoteženosti pri porazdeljevanju sredstev, tu bi rada si pogledate prilogo in zanima me, kaj vi menite o tem, gospod poročevalec. Projekte je treba odobriti na podlagi elementov posameznega projekta, na podlagi kriterija dodatnosti, tako da Predsednica, upam, da bomo imeli dovolj priložnosti za to, da pogledamo postopke, na katere se odobrijo ti projekti. V državah članicah imamo neodvisne odbore, ki na to najprej ocenijo posamezne projekte, zato da ugotovijo, ali ti projekti izpolnjujejo predvidene cilje. Vsekakor pa najlepša hvala za pripravo mnenja in veselim se nadaljnih razprav. Hvala. Tudi sama sem se umestila na seznam eh, govornikov in v mnenju sem pogrešala sklic na zelo obsežno poročilo računskega sodišča na tem področju, ko gre za širitev EFSI-ja. Šlo je za 30 strani, kjer je bila na voljo zelo podrobna analiza. Vsebovali vsebovala je tudi točke, o katerih smo tudi mi podrobno razpravljali. Tako da me zanima, gospod poročevalec, zakaj um, nikjer ne izpostavljate tega poročila računskega sodišča. Kot parlament smo nagljeni k temu, da um, smo pripravljeni vedno zagotavljati več sredstev, ampak računsko sodišče izpostavlja, da je prišlo do štirikratnega povečanja po jamstvenih potrebah. In uh, da po enem letu še vedno nimamo na voljo konkretnih podatkov, po enem letu delovanja sklada za strateške naložbe. In to je tisto prvo vprašanje, ki bi ga lahko zastavili komisiji. To bi lahko prosili komisijo, da stori več. To bi bila vsaj minimalna zahteva. Na to pa bi se lahko spustili tudi v to, kar je dejalo sodišče, da so tveganja precenjena. Kar pomeni, da moramo poskrbeti zato, da bo sklad eh, konkretno bolje deloval. In tu se mi zdi mnenje preveč splošno in ni dovolj konkretno. Takšno mnenje človek lahko enostavno potisne na stran in si reče, dobro, se vse tole lahko izvedemo. Če pa bomo zahtevali bolj konkretne mm, zadeve, pa se bodo številni mandatemu lahko priključili. Sedaj pa je za besedo prosila gospa Ajala Sender, prosim.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 Brez skrbi, vemo, da, sva, da smo dobri zavezniki in vem, da me vi ne bi nikoli namenoma spregledali. Kar se tiče samega dokumenta, pozdravljamo dejstvo, da razpravljamo o tem dokumentu. Dobro je, da govorimo o ciljih in o rezultatih, pa tudi o samem postopku. Naj vas spomnim na to, kar je dejal gospod Pirinski geografska neuravnoteženost je hud problem. In geografska neuravnoteženost je tudi dejstvo, s katerim se soočamo. Zakaj? Ko poskuša človek najti odgovor na to vprašanje, se mi zdi, da ko gre za osrednjo in vzhodno Evropo, za nove države članice Evropske unije, da gre za države, ki očitno nimajo zmožnosti, zmogljivosti za pripravo ustreznih projektov. Krepitev zmogljivosti torej ne poteka ustrezno in morda bi to lahko izpostavili v našem mnenju. Pristop, ki ste ga zauzeli, je zelo ambiciozen, ampak eh, zadevne države niso prepričane, da bodo lahko izvedle nekatere projekte, ki so dokaj tvegani in zato zaprosijo za sredstva iz sklada EFSI. Na to pa so rezultati, iskreno rečeno, dokaj skromni. Dejali ste, da je kohezijska politika tudi vključena v ta sklad, kar drži. Za nove države članice to pomeni, da izgubljamo kar se tiče področja kohezijske politike, zaradi tega, ker se nekaj sredstev preusmerja iz eh, novih držav članic v, nove držav, v stare države članice na podlagi sklada EFSI, zaradi česar smo nezadovoljni in zato slišimo številne kritike. Saj veste, katero državo članico zastopam in verjetno veste, kakšno je naše stališče na tem področju in morda bi bilo dobro, da bi prenehali s takšnimi obtožbami, ki so pogosto neupravičene. Strinjam se s petimi priporočili, ki ste jih navedli v svojem mnenju. In dobro bi bilo, da bi res omenjali tudi zmožnost krepitve zmogljivosti držav članic, ker je to ključni element. To je ključnega pomena, če želimo pomagati tistim državam članicam, ki so v zaostanku, ki drugače ne bi mogle doseči želenega napredka in dobro razumeti tega sklada. Hvala. Hvala. Ines, prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. No, gospodu Takuli bi najprej rada čestitala. Čestitke za to mnenje. Glavni vsebinski elementi iz predloga so spremljivi, tako kot so dejali drugi kolegi. Se pa strinjam, da bi morali upoštevati tudi delo, ki ga je opravilo Evropsko računsko sodišče. Naj vas spomnim, da pri tem doseju in pri naslednjem doseju, ki se nanaša na podaljšanje EFSI-ja, da gre tu tudi za navskrižje interesov z računskim sodiščem. Je pa računsko sodišče prevzelo pobudo na tem področju in uh, mislim, da je to dobro in da so rezultati računskega sodišča tudi dobri. Potekala so daljša pogajanja glede tega, kdo bo pristojen za to področje. Evropsko računsko sodišče, Evropska in investicijska banka. In ugotovili smo na koncu, da zadeve niso najbolj ravnotežene, saj tako je pokazala končno poročilo računskega sodišča, kar pomeni, da je to tudi pomemben signal za Evropsko unijo, da je treba zagotoviti več naložb, da je treba mobilizirati tudi zasebne naložbe in jih usmeriti v tista področja, kjer so naložbe še toliko bolj potrebne jasno je postalo, da je treba uravnotežiti tudi tisti element, ki se nanaša na javno upravo. Mislim pa, da so splošne novice dobre. Evropska investicijska banka je bila dokaj konzervativna in nikoli ni želela sprejemati večjih tvegan. Vendar pa se je v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe na področju prometa naprimer pokazalo, da so zmanjšali zahteve, finančne zahteve glede zagotavljanja jamstev, kar mislim, da je dober signal. Sploh glede na izkušnje, ki smo si jih nabrali v zadnjih letih, ko je bilo veliko težav pri zagonu projektov, ko se je bilo treba pogajati o čisto vsakem projektu posebej in izpogajati zagotavljanje zasebnih naložbenih sredstev za vsak projekt poseben. In kljub vsem pridržkom, ki smo jih imeli v preteklosti, smo sedaj priča pozitivnemu znaku. Dejstvo, da je Evropska investicijska banka, da sedaj ni treba več predvideti toliko, tako veliko sredstev v proračunu in da se lahko mm, zmanjša zahtevana raven sredstev za pridobitev jamstva, kar pomeni, da se nasplošno zadeve gibljajo v dobro smer. Tako da se strinjam s potrebo potem, da bi zagotovili večjo geografsko uravnoteženost. Zagotoviti je treba tudi, da nove države članice bolj aktivno sodelujejo pri oblikovanju teh eh, projektov, tako da se bodo naučile, kako mobilizirati jamstva, kako znižati tveganje in kako zagotoviti da podpremo bolj relevantne in bolj ambiciozne projekte. Hvala. Najlepša hvala. Glede na skrižja interesov moram reči, da je edini očitek, ki ga lahko damo računskemu sodišču, je to, da so dobro vedeli, zakaj gre. In gospod Juncker, je tudi predsedoval oblikovanju sklada za strateške naložbe, vendar pa svet sam ni izpostavil elementa navskrižja interesov in na to bi lahko izkoristili lahko izpostavili, tako da so priporočila Evropskega računskega sodišča zelo pomembna in lahko bi jih vključili v to mnenje in poročevalec bi morda lahko prevzel um, to pobudo. To, tu gre za pomislike, ki smo jih uh, slišali že dlje časa. Gospod Pirinski in Liberatski sta izpostavila sistemske pomankljivosti uh, ki so ugrajene v EFSI. Tako da EFSI je oblikovan tako, da tisti, ki že ima dovolj sredstev, dobijo še več prispevkov. Ampak eh, ne more biti tako. Kar pomeni, da je treba nekatere temeljne elemente EFSI-ja preoblikovati in okrepiti. Kar pomeni, da moramo k temu prispevati tudi mi. Če želimo zagotoviti geografsko ravnoteženost in tega si seveda želimo vsi, potem bo treba EFSI na tem področju res izboljšati in zato je pomembno, da podamo čisto konkretne predloge. Rada bi vas opozorila tudi na to vprašanje, zakaj imamo po enem uh, letu predvideno podaljšanje. Tudi to nas zanima, se bo pa komisija na to odzvala na to. Gospod Servama, na, na to pa gospa Ektonen iz uh, komisije, prosim. So Hvala za besedo. Tudi sam bi nekaj dodal. Rad bi pojasnil nekaj, kar se mi pri vsem skupaj zdi bistveno. Kot odbor za proračunski nadzor moramo seveda zahtevati transparentnost. Vendar pa zagotavljanje te transparentnosti strani Evropske investicijske banke in tudi kar se tiče spremljanja strani računskega sodišča, moramo imeti dostop do kriterijev in dostop do kvantitativnih eh, podatkov. To je eno. Čisto nekaj drugega pa je spreminjati vsebino samih kazalnikov. Leta 2014-2015 je komisija oblikovala ta načrt. In kot rečeno, zadeve so še vedno v povojih. Čas beži, ampak eh, tole so še vedno začetni koraki. Vseeno pa je jasno, da ima to tudi politični pomen. In vem, da bomo o tem razpravljali tudi v okviru četrte točke dnevnega reda, tako da se ne bom spuščal podrobnosti. Ampak glavni namen EFSI-ja je z političnega vidika tako zelo pomemben, da v tej začetni fazi mislim, da ni treba spreminjati osnovne zamisli Junkerjevega načrta. Podpredsednik komisije, ki je pristojen za to področje, pravi, da je največja težava v tem, da ljudje niso obveščeni. In tu potrebujemo transparentnost. In če sem prav razumev gospoda Liberackega, mislim, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, zato da pomagamo vsem državam članicam, da pripravijo boljše naložbene projekte. In prepričan sem, da hudič ne tiši, ne tiči v skladu samem. Gre za tiste strokovnjake, ki pravzaprav izbirajo projekte. In naj bo popolnoma jasno, ne bom podporil ničesar, kar bi posegalo v temeljne izbirne kriterije za izbiro projektov, ki so najbolj primerni, ki so najbolj zmožni preživetja. Seveda pa si prizadevam tudi za boljšo geografsko porazdelitev, ampak kot rečeno, projekti eh, morajo biti Dobri, in če lahko zagotovimo večjo transparentnost, večjo osveščenost in če obrazložimo kriterije, in to ne povem, da menim, da morajo biti kriteriji javni in tudi na voljo javnosti. To sem torej želel dodati. Hvala. Gospa Valtonen, Ali bi želeli spregovoriti pri naslednji točki ali boste spregovorili o obeh točkah skupaj? Prosim. Eh, eh. Najlepša hvala. Hvala predsednici, da je dala možnost tudi komisiji, da nakratko obrazloži svoje poglede na to področje. <laughs> Ja Glede na to, da imam sedaj priložnost pregovoriti v finščini, bi to možnost tudi izkoristila in ob tej priložnosti bi se rada v finščini zahvalila kolegu Takoli. Bom pa nadaljevala v angliščini. Nasplošno podpiramo mnenje, ki ga je pripravil poročevalec. In natančno sem prisluhnila tudi današnji razpravi. Rada bi se vrnila samo na nekaj točk, ki so pomembne v tem kontekstu. Mnenje izpostavlja več eh, elementov, ki so bili vključeni tudi v predlog komisije za podaljšanje EFSI-ja, torej gre za predlog EFSI-2. Tako da bi najprej izpostavila povečanje preglednosti. Prisluhnili smo zainteresiranim stranem in eh, parlamentu in na vašo željo in njihovo željo smo okrepili formulacije tu. Radi bi zagotovili, da so boljše obrazloženi razlogi, zakaj je bil določen projekt izbran. Komisija je predlagala tudi okrepljeno preglednico kazalnikov in eh, pojasnila je smernice, ki so bile vzpostavljene takrat, ko je bil oblikovan sklad. Res pa je, da bo treba storiti še več glede obveščanja deležnikov z, glede tega, zakaj je določen projekt izbran ali zakaj ne. Pomemben element tega pa je geografska pokritost. In na to vprašanje lahko pogledamo z več zornih kotov. Lahko se osredotočamo na same številke, lahko pa pogledamo na situacijo z vidika sredstev, ki so predvidena v odnosu do BDP-ja. V tem primeru dobite bolj uravnoteženo sliko. V prvem primeru pa ugotovimo, da več sredstev res prejmejo stare države članice. So pa naše možnosti tu nekoliko omejene in treba je izkoristiti tudi tehnične eh, službe za podporo in tudi svetovalno vozlišče za naložbe. Ti akteri so še toliko bolj pomembni v tistih državah članicah, kjer ni dovolj zmogljivosti za oblikovanje projektov in na ta način lahko zagotovimo ustrezno podporo. Pri EFSU pa gre za instrument, ki deluje na podlagi povpraševanja. Res pa je, da lahko tudi element povpraševanja okrepimo, lahko spodbudimo povpraševanje v nekaterih državah članicah, tako da se omogoči oblikovanje dobrih projektov, ki bi lahko bili upravičeni do sredstev iz sklada za strateške naložbe. Ne bom dolgovezila, bi pa se dotaknila elementa dodatnosti. Tudi komisija meni, da je to zelo pomembna točka. Rada bi vas spomnila na številne točke v samem predlogu, ki je sedaj še toliko bolj jasno, da morajo projekti vnašati dodatnost, eh, zagotavljati dodano vrednost in da se morajo odzivati na tržne vrzeli. Predlagali smo tudi v katero smer naj bi šli projekti, ki jih odobrimo. Radi bi, da se razmišlja predvsem o čezmejnih projektih, ki vnašajo dodatno že zaradi politične razsežnosti, zaradi političnega pomena za Evropsko unijo. Zelo dobro bi bilo, če bi EFSI na koncu podpiral inovacije v Evropi in eh, zagotavljal financiranje tudi za bolj tveganje projekte. Še enkrat najlepša hvala in to je zaenkrat vse. Ja, ja hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem svojim kolegicam in kolegom za dobre komentarje ki so tudi zelo pomembni. Ne bom <clears throat> zdaj omenjal vsakega posebej, ampak posem nasplošno rečeno uh, sem posem prepričan, da uh, imam vašo podporo pri pripravi eh, tega mnenja in poročila. Gospod Sarvama je omenil pomembne točke, ki so kar zadeva geografske uravnoteženosti, no ja, oba prihajava iz precej odročne države, ti iz Helsinkov, jaz iz eh, Laponske, z visokega severa, daljnega severa in zdi se, da nimava resni, resnično vere v to, da bi ti projekti res lahko kaj dosegli. Torej, poskrbeti moramo, da bo vsa, vse delovalo, to je jasno, ampak kot je bilo rečeno že večkrat, moramo imeti v mislih tudi to, da ima kohezijska politika svojo vlogo in eh, da ima EFSI drugo vlogo. Pri EFSI-ju gre predvsem za to, da se zasebni sektor v naložbene dejavnosti močneje vključi. Kot je že povedala komisija, moramo zapreti vrzel na tak ali drugačen način. Imamo pa sklad, imamo tudi možnost, zato je nujno, da o tej možnosti močneje komuniciramo, kajti želimo si, da bi nastala dodana vrednost. Gospod Perinski, omenili ste pomembne točke in tudi seveda uh, je samomevno, da jih bom vključil v svoje delo. Prav tako ste povedali, da je besedilo lepo formulirano, da gre za boljše upravljanje in povezane zadeve. In potrebujemo prizadevanja za to, da bi lahko uh, delovali učinkovito in bolj pregledno. Gospodu Salafranku bi odgovoril samo to. Zadeli ste žebljico na glavico in res ste zadeli res v tarčo. Prav tako uh, moramo delovati, res moramo analiz analizirati na tak način, ali so želeni cilji s tem doseženi. In kakšna je potem izbira projektov na nacionalni ravni? Eh, na Finskem je največja banka pristojna za ta postopek izbire. Seveda se lahko vprašamo, kakšno je konkretno odločanje, vendar v to ne moremo posegati. Seveda pa se moramo eh, kljub vsemu dotikati teh vprašanj in jih odpirati. F si želi ustvariti dodano vrednost za to, da bi na ta način izboljšali konkurenčnost Evrope. Na ta način pa želimo seveda spet stopiti na pot ta rasti, kar izpostavljamo že več let. Seveda si v tem smislu tudi od vas želim konkretnih predlogov. Kar z, zadeva prvo besedilo, ki smo ga pripravili. Vse skupaj je to učni proces, tudi jaz se s časoma učim o vseh podrobnostih. Poleg tega je bila omenjena še zelo pomembna tema, ki se navezuje na poročilo, sodišča, mogoče bi dejansko lahko poglobljeno upoštevali tudi to. Seveda ima sodišče možnost, da dobi vse podrobne informacije. Stališče računskega sodišča, kot sem rekel, bi dejansko lahko bolje upoštevali. To je dejal tudi gospoda Liberacki med drugimi. Sem si zabeležil vse? Vsekakor bom storil vse, kar je v moji moči, da bi besedilo še izboljšal, kot pa sem dejal. Je delo parlamentarcev, poslancev, delo tukaj lepo v tem smislu, da je med nami veliko ljudi, ki drug drugemu izkazujemo podporo in pomoč. Tako da naredil bom vse, kar lahko, da bom v nadaljem besedilo vključil vaše predloge in komentarje. Sedaj pa bi zaključil, seveda sem tu na voljo za vse ostale komentarje. Predlog oziroma rok za predlog sprememb še ne poteče v par urah, tako da imamo še dovolj časa na voljo. Ja, rok za predložitev um, predlogov sprememb se steče 28. marca o 15. uri. Sedaj prehajamo na četrto točko na dnevnem redu. Torej gre za mnenje o podaljšanju EFSI. Jaz sem že povedala, kaj si mislim o tem, gospod Takola pa takoj dobi besedo, da nadaljuje. Ja, hvala. Morda pa bom zdaj skušal govoriti angliško ker je kolega Petri že omenil to eh, teorijo eh, zarote, kajti Petri Sarvama je s Finske, pa tudi predstavnica komisije je s Finske, pa tudi v računskem sodišču nekaj Fincev, tako da nič ne naklepamo, boh ne daje kakšne zarote, ampak um, morda res eh, nekaj besed na to temo podaljšanja Evropskega sklada za strateške naložbe. Torej, sedaj se bomo zrli v prihodnost, govorimo o FC2 in o podaljšanju tega sklada. Imamo namreč možnost, da predlagamo izboljšave k temu finančnemu mehanizmu, ki že zdaj dobro deluje. Kot vemo, komisija predlaga, da bi se količina sredstev povičala na 26 milijard in eh, da bi se prispevek komisije povišal na 7,5 milijard evrov. S tem naj bi zagotovili več kot 5 milijard naložb iz zasebnega evropskega sektorja. V celoti podpiram te cilje komisije, zdijo se mi izjemno korisni za evropsko gospodarstvo. Predlagal sem nekaj predlogov sprememb k predlogu komisije, saj menim, da imamo priložnost, da besedilo dodatno izpopolnimo. Izpo Izpostavil sem dodano vrednost, ki jo zagotavljajo naložbe, hkrati pa predlagam dodatno financiranje za um, svetovalno vozlišče za naložbe, ki zagotavlja tehnično pomoč za financiranje za uh, prošnje na regionalni in lokalni ravni. Dodatna sredstva uh, za to vozlišče Eh, so nujna, da bi bilo financiranje iz sklada EFSI bolj dostopno in da bi ta sredstva lahko uporabili povsod po Evropi, tudi v tistih delih Evrope, ki so redko poseljena, kot sem že omenjal. Pomen eh, sporočila in preglednosti nikoli ne more biti pretirano izpostavljena, še zlasti, ko govorimo o financiranju. Eh, vemo, da so MSP pomemben akter na področju naložb, in veselim se že naše razprave in tega, da slišim vaše predloge na to temo. Tako s tem bi zaključil. Hvala. Ja, wir, wir und, um... Hvala vam. Tudi tukaj bi morali vključiti še nekaj priporočil eh, računskega sodišča oziroma spodbud računskega sodišča. Petri Sarvama dobi zdaj besedo. Hvala, gospod predsedujoča. Tudi jaz ne želim tukaj dolgoveziti, ampak ker sem pročalce v cenci za ELS, mislim, da je prav, da povem nekaj besed. Prej je bilo že omenjeno, da je podaljšanje EFSI-ja izjemnega pomena iz političnih razlogov v Evropi, saj smo, veste, priča marsičemo, zato je verjetno komisija pripravila ta predlog v tako zgodnji fazi morda vedoč, da bo prišlo do kritike, ker prvi EFSI ni bil deležen ocene učinka. Ampak kot je bilo omenjeno in kot sem rekel tudi sam, obstaja velika potreba za te naložbe. Vrzel je tako ogromno v Evropi, da dejansko nimamo veliko časa. Seveda, pozdravljamo, Pozdravljamo torej podaljšanje Evropskega sklada, ampak morda gre tukaj omeniti še nekaj podrobnosti, ki zadevajo vsebino. Pogrešam namreč eh, jasne roke in znova več meril, ki bi zagotavljale preglednost. Zanimivo, je to, in tukaj pozdravljam dodatek poročevalca pri prvem predlogu spremembe, kajti zanimivo je, da poziva, da se biogospodarstvo ločeno upošteva. Mislim, da to ni slaba zamisel, glede na to, da je to gospodarstvo, ki zelo hitro raste in ki je tudi zelo pomembno z vidika inovacij. In še posebej bi omenil zamisel, ki sem se že dotaknil namreč, kako bi lahko na pameten način izboljšali ali vsaj zmanjšali geografska neravnovesja. Zato sem vesel, eh, ko vidim tukaj tudi predlog spremembe 2, ki zelo jasno omenja prav ta vidik in podaja za misel, da da bi to morali storiti z večjo uporabo Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe, tako da bi se znanje o projektih bolje širilo po vseh delih Evrope. Morda je to dovolj za enkrat. Hvala. Gospod Pirenski, izvolite. Hvala, predsedujoča. Tudi jaz imam le nekaj dodatnih um, pripomb oziroma opažanj. Vsekakor bi se morali posebej posvetiti temu poročilu, ki ga je pripravil gospod Takula, saj govorimo o novem zakonodajnem svežnju, ki bo predmet odločanja. Kar zadeva ta izziv, da bi odpravili neoptimalne investicije in nedelovanje na trgu, kar je ključni cilj, s katerim se bo spopadlo to podaljšanje sklada, bi omenil predloge, ki jih je dala komisija. Da bi se namreč razširilo področje uporabe teh naložb. Še posebej mi je všeč poseben povdarek, ki vključuje socialni in humani kapital in povezano infrastrukturo v to širitev področja uporabe. V razpravih, v katerih sem sodeloval z različnimi nevladnimi organizacijami in združeni na področju socialnih zadev, um, se je izkazalo, da je to ena ključnih eh, pomankljivosti eh, dosedanjega delovanja EFSI, namreč, da se ne upošteva socialne izzive, in potrebe za veliko večjo vključevanje EFSI-ja v njihovo premagovanje. Tudi vidik eh, regionalnih neravnovesi je pomemben. Strinjam se z gospodom Sarvamano, ki je omenil to, da poročevalec tudi izpostavlja, da je treba okrepiti EFSI-ja na tistih regijah, ki so manj razvite in redkeje poseljene. In pravkar smo razumeli tudi, zakaj to izpostavlja, glede na to, z katerega dela Finske prihaja. Seveda je bilo to že omenjeno v prejšnjih razpravah in to je treba obravnavati in znova se strinjam s tem, da je to treba storiti z. Uh, večjim izkoriščanjem Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe, ki bodo pomagali pri pripravi regionalnih in lokalnih projektov po Evropi. In tukaj pozdravljam še nekaj drugega, kar je omenil poročevalec, da je treba ukrepiti tehnične zmogljivosti tega vozlišča, hkrati pa da bi bilo morda treba razmisliti o povečanju njegovega proračuna, ko je to upravičeno naziv tega eh, oddelka je tehnična okrepitev vozlišča, kot ga poimenuje eh, komisija in poročevalec je pa k temu dodal še dodaten drug vidik, torej tudi večjo finančno okrepitev, ko je seveda to upravičeno, ne le kar tja v en dan, zato da bi lahko dejavno prispevali k sektorski in geografski diverzifikaciji, kar je tudi cilj predloga komisije. In če zaključim glede upravljanja in izziva na področju upravljanja, gospa predsedujoča, v veliki meri se strinjam s poročevalcem. Ne, z njegovim besedilom, ki se navezuje na četrti odstavek prvega člena, namreč, da je posebno pozornost pri dodaljnosti, ko govorimo o evropskem javn, jamstvu ne gre nameniti zgolj kriterijem za dodalnost, temveč tudi ciljem za evropsko politiko. In tukaj bi torej naj se preglednica kazalnikov javila. Zdaj pa vas prosim, da počestimo spomin na umrle pred enim letom z minuto tišine. Sie haben sich zu Ehren der Opfer der Terroranschläge vor einem Jahr von Ihren Sitzen erhoben. Ich danke Ihnen. Dvignili ste se v spomin žrtev terorističnih napadov izpred enega leta, za kar sem zahvaljujem. Za... Zdaj pa lahko nadaljujemo, gospod Pirinski. Zdaj bo pravzaprav zelo težko nadaljevati. Mislim, da se res vsi še zelo dobro spomnimo, kje smo točno bili pred enim letom ob tej uri, večina verjetno v parlamentu. Če sklenem s tem, kar je povedal gospod Sarvama, kako daleč naj sežemo in ali želimo spremeniti osnove Junkerjevega naložbenega načrta. Mislim, da nihče ne govori o tem. Gre za to, da želimo izboljšati načine in sredstva, s katerimi deluje ta načrt zato da bi dosegel cilje v skladu z temeljnimi kriteriji. Nihče ne dvomi v, te, v to, da morajo biti projekti sposobni preživetja, da je treba seveda resnično upoštevati vse vidike izvajanja in uresničevanja teh projektov. Ampak glede na te kriterije, kot ste povedali tudi sama, gospa predsedojoča, obstaja potreba, da zelo globoko razmislimo o tem, ali obstajajo orodja, pristopi upravljanja in prakse, da bi te cilje lahko dosegli. Ali so ti torej zagotovljeni? To je tisto, kar bi morali razmisliti. Hvala. Hvala za vaše razumevanje. Naslednji nagovorni listi, gospod Salafranka. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Dovolite, da še enkrat čestitam poročevalcu in res delim njegov predlog, da bi se pozitivno odzvali na predstavitev komisije uh, in željo, da bi se povečalo področje uporabe tega sklada. Kar se tega tiče, mislim, da se na ta način na nek, uh, nek vračamo k prejšnjemu argumentu, ki je bil, bil umenjen v poročilu na lasno pobudo. Pomembno je, da smo sposobni analizirati tako cilje, ki jih ima Evropske unije in da vidimo, ali smo v tej prvi fazi te cilje dosegli. Torej, da vidimo, ali smo se dejansko sploh sposobni odzvati na tržne potrebe, ali smo bili doslej sposobni se odzvati na te potrebe in ali smo bili sposobni se odzvati na prošnje za financiranje, ki je potrebno in na podlagi te analize potem uvideti, ali lahko izboljšamo delovanje sklada, poskrbeti moramo za večjo geografsko ravnovesje, za več preglednosti, ampak cilj sklada ni, da bi se zagotavljala geografska ravnotežja in preglednost. Cilj je, da je skladen z evropskim načrtom, gospodarskim načrtom za premagovanje krize in da bi naj pravzaprav pospeševal delovna mesta in premagoval resne težave, s katerimi se je spoprijemalo naše gospodarstvo po krizi. Torej moramo razlikovati med dvojem, kaj so cilji sklada in ali sklad dosega to, kar bi moral in na tej podlagi, kako bi stvari lahko izboljšali. Če ne bomo začeli s tem, gospa predsedojoča, potem pravzaprav mislim, da um, se slepimo glede tega, kaj je naš cilj. Hvala. Sedaj pa dobi gospa Valtonen besedo kot predstavnica komisije. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama se zahvaljujem tudi za to poročilo poročevalca. Morda le nekaj kratkih pripomb seveda bomo še imeli dovolj priložnosti kasneje v trialogih, da se pogovarjamo o natančnih predlogih sprememb, ampak občutek imam, da veliko teh eh, predlogov krepi predlog komisije in gre v isto smer kot predlog komisije. Glede na to razpravo, ki smo ji pravkar prisluhnili, pa bi izpostavila nekaj vidikov. Seveda, ste gotovo videli, da bo uh, potekalo več ocenjevanj, evalvacij programa EFSI. Zdaj smo še v res zgodnjih fazah, ampak začetek je dober in komisiji se je zdelo pomembno, da v trenutnem okolju eh, ohrani ta zagon in dejansko okrepi in eh, spodbudi gospodarsko rast in razvoj delovnih mest v Evropi. Vsako drugo leto pravzaprav bo potekala evalvacija. Eh, tudi z neodvisno ekspertizo o tem, kako uspešni smo. Toliko sem želela omeniti, kaj ti mislim, da so nekateri govorniki um, zahtevali večjo razporožljivost podatkov. To je pravzaprav vse, kar sem želela povedati ta hip. Veselimo se nadaljnega sodelovanja. Mm v kontekstu zakonodajnega predloga. Hvala. Ja, Hvala tudi vam. Zelo pomembno bi bilo, da določene spodbude Evropskega računskega sodišča vključimo v naše mnenje, kajti določene vidike ne smemo spregledati. Gospod poročevalce, v zaključku. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil vsem kolegom za komentarje. Tudi v tem procesu se zelo učim. Ti komentarji so zelo celoviti in vsekakor jih bom skušal upoštevati. In to je pravzaprav vse, kar lahko rečem ta hip. Hvala lepa. Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa. Torej, s tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Sedaj pa imamo to težavo, da naslednja dva poročevalca še nista z nami. Naslednji, naslednja točka naj bi namreč obravnavala Evropski sklad za trajnostni razvoj. Gospod Taran bi moral biti torej z nami, da bi predstavil svoje mnenje. Morda bi lahko svetovalci iz vrst zelenih, je kdo tukaj, ga skušali priklicati. Gospod Tarant je že na poti. Kdaj pa bo prispel? Upam, da nekaj minutk, prosim. Ja. Ja, oh, Njegova predstavitev je bila načrtovana za deseto uro, tako da pravzaprav že zamuja. Torej, prekinjam zasedanje za pet minut, zelo mi je žal.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 besedo imate za to, da predstavite svoje mnenje o Evropskem skladu za trajnostni razvoj. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res mi je žal, da sem zamudil, ampak obeležili smo žalostno obletnico na, terorističnega napada, tako da je bila moja običajna pot blokirana in sem moral najti nekatere druge stran poti. Uh, zelo na kratko, kar zadeva mnenje o Evropskem skladu za trajnostni razvoj, ki je del umestne revizije, svežnja povezanega z umestno revizijo. Zato je morda njegov pomen večji, kot bi bil sicer. To je povezano tudi s podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe in tudi z revizijo finančne uredbe. Kaj to pomeni? Pomeni, da moramo ostati na področju delovanja našega odbora za nadzor proračuna. Včasih pa je seveda koristno, da sežemo preko naših meja in se pogovorimo v odboru tudi o tem, kakšni so morda resnični problemi, v čem tiči uh, zagata. Naj vas najprej spomnim. Uh, da so bile pripombe in kritike računskega sodišča o različnih finančnih instrumentih in instrumentih eh, vključevanja, različnega vključevanja in povezovanja teh instrumentov to, da računsko sodišče njihovega obstoja ne spodbija, vendar pa dvomi o tem, da delujejo ustrezno in predlaga izboljšave. Uh, Evropska komisija pa se zdi, da ni vzela uh, v obzir teh komentarjev. Skrbljen sem tudi glede tega, kako se financira EFSD, da se namreč uh, preusmere denar z razvojnih postavk v finančni instrument, ki uh, ni vezan na enake cilje. Na ta način je mogoče pričakovati, da se bo naša razvojna politika ošibila in da bodo financirani projekti, ki pravzaprav gredo v drugo smer, kot eh, naj bi jih dosegale proračunske postavke povezane z razvojno pomočjo. Največji je eh, največja kritika Junckerjevega načrta je pomankanje dodatnosti, kot veste. To pomeni, da ne bi smeli ponoviti in ponavljati istih napak, morali bi se naučiti iz preteklih izkušenj kaj novega. Obene moramo upoštevati tudi pripombo računskega sodišča, ki zadeva finančni instrument in vzpostavitev EFSD. Prav tako pa se moramo kaj naučiti iz trenutnega dosedanjega delovanja EFSI. Zato sem se skušal sredotočiti na tri glavne teme, namreč da se obrani in okrepi demokratični nadzor Evropskega parlamenta. To je nekaj, kar eh, mi je zelo pomembno, kar mi zelo leži na srcu. Mislim, da je Evropski parlament alfa in omega evropske strukture in komisija mora upoštevati mnenja Evropskega parlamenta v večji meri in to velja tudi za svet. Drugo, treba je okrepiti vlogo računskega sodišča. In tretje, treba je okrepiti tudi pogoje za uporabo EFSD, da bi se upoštevali tudi inputi računskega sodišča, s tem pa uh, bi bilo treba spoštovati cilje evropske politike upam, da bo naš odbor za nadzor nad proračunom zagotovil, da bo proračun učinkovit in uspešen pri zagotavljanju ciljev, ki smo jih uh, postavili in da bomo uh, uspeli zagotoviti konkretne rezultate. Zato sem predlagal nekaj predlogov sprememb, da bi bil EFSD skladen s cilji, še zlasti je v tem pogledu pomemben predlog spremembe številka 11. Prosim, da mu posvetite dolžno pozornost, ker govori o ciljih agende 2030. 2030 in ciljih razvojnega, uh, trajnostnega razvoja. To je vse. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala. Prva na seznamu govornikov je gospa Šmit. Um, Hvala lepa. FSD e se mi zdi zelo pomembno vprašanje, kaj ti v afriškem prostoru potrebujemo več investicij več blaginje za ljudi in na ta način zagotoviti, da ljudje tam ostajajo. Na ta način lahko preprečujemo to, da bodo ljudje iz razloga revščine odhajali. In z eh, tega vidika se mi to zdi smiselno in pozitivno. To, kar pa mi absolutno ni všeč in tu sem brala tudi zapisnik skupnega zasedanja AFET, eh, BAČ in DVA, kjer je šlo za ta tako meni EFSD eh, in sicer, da je Evropski parlament zopet nekako izvesel, čeprav je tu v zapisniku zapisano, da je Evropski parlament eh, s partnerskimi državami in mednarodnimi finančnimi institucijami lahko predobi status opozorovalca, ni pa jasno zapisano, kako naj bi to potekalo in ali je zdaj že odločeno, ali to gre ali ne. No in kar zadeva še eno stvar, ki je tudi tam zapisana, namreč, da bi moral biti Evropski element močneje upleten po možnosti z sedežem v stalnem odboru FSD-a, tudi o tem nikako ni več govora, tako da z mojega vidika je to zopet neka zgodba, kjer eh, komisija vse skupaj izvaja in opravlja, EIB igra glavno vlogo. Eh, Evropski parlament pa v bistvu nima zraven kaj iskati, ker vedno pravijo, ja, ne, ne, politika ne sodi zraven in tako naprej. Ampak eh, potem, ko eh, se pa parlamentu zopet oduzame cel kup nekega denarja, pa moram reči, da vsekakor odločno hm, zahtevam to, da te pomisleke, ki smo jih v omenjenem delokrogu izpostavili, izpostavimo še enkrat, da se ne bo ravnalo s parlamentom tako, da ta pač stvari odkljuka, potem pa nima nobenega pogleda v izvajanje. Evropski parlament torej mislim, da mora imeti močnejšo ulogo v tem EFSD-u in na ta način se bo tudi nezaupanje določenih kolegov naprem temu skladu umiril, umorilo. In tako da mislim, da je pomembno, da se zavedemo, da gre za veliko denarja, In eh, le na ta način mislim, da bomo lahko potem tudi uspešno dosegli cilje, ki stojijo za vsem skupaj. Hvala. Hvala lepa. Drugih prošen za besedo ni. No, moram povedati, da dokler bo ta parlament preprosto samo soglašal in uh, izgubljal vpliv, drugače ne more biti. Vsekakor bi si želela, da bi prenehali ustvarjati in vzpostavljati inštrumente onkraj proračuna, to je še ena taka zgodba in tu se pojavljajo veliki vprašaj, ali ima kdo sploh kakšen upogled eh, v te finančne inštrumente, neproračunske finančne, finančne inštrumente, kajti konec koncev si tudi naši davkoločevalci zadeve ne predstavljajo na ta način. Mislim, da je vse skupaj zelo problematično in eh, tudi dejstvo, da Eh, je vse sicer lepo in prav, sklad za trajnostni razvoj, da vse slišite lepo in prav, ampak eh, to nečesar ne spremeni na bolje. Eh, tu imamo torej še predstavnike komisije, naprej gospod Planas. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa tudi poročevalcu in hvala tudi vsem tistim, ki ste sodelovali pri pripravi tega mnenja. Naj povem, da smo včeraj sodelovali na sestanku poročevalcev odborov AFED, DV in BAČ, ki so predstavili svoja poročila in eh, mnenje, s katerim smo zapustili to srečanje, je bilo zelo pozitivno, tako z vidika političnih ciljev eh, in drugih, tudi strani ljudi iz odbora DV. Tako da najprej naj podam nekaj zagotovil temu odboru, da vsaj po našem mnenju delamo v pravi smeri. Uh, Nekoliko sem zmeden zdaj glede tega vprašanja srednjeročnega pregleda in kako to sodi sem v ta program, ampak dobro, ne, ne, ne bi o tem. Bi pa rad povdaril nekaj zadev, ki izhajajo iz poročila računskega sodišča in ki jih vključujete v svoje madmaje. Mislim, da je komisija želela vključiti eh, samo računsko sodišče v sklade FSD od samega začetka, zato je to tudi sestavni del uredbe. In eh, Komentarji priporočila Evropskega računskega sodišča v poročilu Deve so tudi v polni meri upoštevani strani komisije, torej kaj gre za pogojevanje in tako naprej. Vedno, ko potrdimo nek projekt, upoštevamo ali gre različno za dodatno, za element dodatnosti, eh, ali gre za dodano vrednost in ali se izkazuje kakovost, ki si jo želimo. Še enkrat vam zagotavljam, cilj sklada za trajnostni razvoj je promocija investicij, rasti in eh, ustvarjanja delovnih mest in to seveda je popolnoma skladno z razvojnimi cilji, ki jih imamo za tako Afriko kot za našo soseščino. Na ta način se torej borimo proti temeljim vzrokom migracij. Cilj vezan na revščino eh, pa vsekakor ne bo kakorkoli utrpel. Glede demokratičnega nadzora in uloge Evropskega parlamenta, tu smo predlagali, da Evropski parlament zagotavlja strateško usmeritev celotnemu investicijskemu načrtu in eh, sestavni del tega tudi EFSD. Na ta način bomo poskrbeli, da bo to vključeno tako v razvojni vidik, kot tudi v znane politični vidik delovanja EU. No in s tem eh, lahko tudi zagotovim, da bo vprašanje revščine tudi nedvomno obravnavano v teh eh, projektih, v tem eh, skladu, bodi si preko investicijskih platform, bodi si preko jamstov. Še zadnja stvar. Če si pogledamo samo uredbo, vidimo, da je velik podarek na poročanju. Letno bomo poročali svetu, parlamentu in vsega računskemu sodišču, tako kar zadeva finance, kako tudi upravljanje. Predvidena je tudi ocena oziroma neko vrednotenje in ob tej priložnosti naj povem, da se bo opravila ocena celotnega tako imenovanega blendinga v prihodnih tednih, lahko pričakujete. To poročilo rezultati so zelo spodbudni in to je tudi razlog, zakaj se je komisija lotila tega investicijskega načrta in same uredbe. Eh, Hvala za enkrat. Ne vem, gledajte, to gre za skupni projekt Galerije eh, Defko, Galerije eh, NER, eh, Služb za nalne delovanje in drugih služb komisije, tudi ECFIN, SECGEN, pravna služba in tako naprej. Dva kolega sta še tu iz ECFINA in iz Galerije za sosečenje, pa tudi kolegi iz Služb za nalne delovanje. Ne vem, ali želi tudi oni kaj povedati na to temo. Ja, hvala. Potem mi tudi povete, koliko delovnih mest eh, boste odpravili v komisiji, glede na to, koliko dela bo upravila EIB. Gospod Martins eh, iz eh, Generalnega NIR. Ja, hvala lepa, dobro jutro. Ja, to vprašanje je eno najbolj težavnih, kot si verjetno predstavljate. Namreč, kako izmeriti ustvarjena delovna mesta, kako izmeriti delovna mesta, ki izginjajo. To je eden najtežjih odgovorov, ko pripravljamo nek inštrument v smislu zunanjega delovanja. Ne le zato, ker je to že samo po sebi znotraj EU veliki ziv, izven EU je to še večji ziv, kajti statistika, s katero imamo opravka, statistika, ki je sploh razpoložljiva v teh državah, je bistveno manj zanesljiva kot naša v EU. Tako da, če se zdaj zanašamo na statistiko in to merimo po posameznih letih implementacije projektov vidimo, da je kakovost teh statistik verjetno bistveno bolj pomankljiva, dvomljiva in številke, ki jih dobivamo, spreminjajo tudi samo percepcijo stanja v sami državi in to bistveno bolj drastično kot spremembe, ki jih morda mi uvajamo. To je torej eden največjih izzivov, s katerimi se soočamo mi. Ampak, kot je kolega dejal, odločeni smo, da poskušamo najti najboljši okvir za poročanje ter spremljanje in eh, vrednotenje, torej najboljši okvir, kar se da, da vam eh, in svetu ter davkoplačevalcem lahko zagotovimo najkakovostnejšo možno informacijo o tem, kaj nam je uspelo doseči. Zdaj, Naj dopolnim to, kar je kolega dejal glede dveh vprašanj. Najprej percepcija, dojemanje, ki je po našem mnenju popolnoma napačno, namreč, eh, čež da bomo s tem EFSD-em denar iz eh, razvojnega proračuna premeščali v nek inštrument, ki, ki ga izvajo razvojne banke in torej to niso razvojna sredstva. No, mi menimo, da to ni pravi pogled na stvari, kajti poanta tu je, da razvojna sredstva ne moremo izvajati zgolj preko običajnih nepovratnih sredstev. S temi sredstvi bomo diversificirali razpoložljive kanale. 40 let izkušenj imamo z razvojnim sodelovanjem in vidimo, da so nepovratna sredstva vse bolj redka, bolj, še bolj kot takoli prej. In eh, mislim, da ne moramo doseči vsega, kar želimo doseči zgolj z nepovratnimi sredstvi. In zato smo mnenja, da je ta inštrument dober element diversifikacije in tudi dobra alternativa eh, preprostim nepovratnim sredstvom, saj imajo vzvodni učinek eh, faktorja 10 ali 11. Zdaj bomo potem videli, koliko se bo v realnosti pokazalo, ampak izkušnje nam kaže, da to nikakor ni nerealno prečakovanje in na ta način lahko s tem učinkom vzvoda, da mobiliziramo bistveno več sredstev za infrastrukturo, za podporo MSP-jem v državah partnericah. Druga zadeva, ki bi jo rad povdaril, je dejstvo, da bo ta strateški odbor imel tudi opozovalca strani parlamenta, to je vsaj naš predlog, in mnenja smo, da bomo na ta način omogočili ne le to, da boste vi videli, kaj je Eh, želimo početi v EFSD-ju, to je prvi stebr, ampak eh, bo to vam omogočilo tudi, da spremljate vse tiste podatke, ki jih posredujemo strateškemu odboru v smislu tehnične pomoči in v smislu investicijskega okolja v posamičnih državah. Kajti to je tisti najpomembnejši vidik eh, in obenem tudi tisti vidik, ki ga morda premalo obravnavamo pri načrtu zunanih investicij. Dejstvo, da želimo imeti integriran pristop, ne le kar zadeva investicije, ampak tudi spremljevalne ukrepe, kar zadeva izboljšanje eh, gospodarskega okolja, eh, izboljšanje stane na trgu, eh, tudi nebančne investicije v partnerskih državah in tako naprej. Tako da to je nekaj, kar bo vsekakor izboljšalo izpostavljenost in pa preglednost vsega tega, kar počnemo v državah partnericah. Eh, tako kar zadeva investicije, kako tudi kar zadeva gospodarsko okolje in to mislim, da je pomembno podariti. Hvala lepa. Ja, izgleda, kot da eh, takole tako denar ne prihaja iz evropskega proračuna, tako da se zdaj sprašujem, koliko nekih dodatnih mošničkov bomo še vzpostavili. Gospa Kadenbach, damo besedo še gospe Raimondi. Ja, tole bi hotela povedati. Uh, Ena od nalog teh programov je tudi iskanje investitorjev. In moje vprašanje zelo splošno je, po kakšnih kriterijih se sploh nekoga opredeli in pripusti kot investitorja. Tu smo govorili o pranju denarja zelo veliko v zadnjih dneh. Eh, vemo, da številni trgi dobivajo velik impuls zdaj zaradi investicij iz smeri Kitajske in tako naprej. Tako da me zanima, ali imamo nek nabor kriterijev v smislu, kakšni investitorji sploh pridejo v uh, poštev. Ja, pekunja non olet velja, to je stari rek. Gospod Planas, se boste vi žrtvovali za odgovor? Ja, hvala, gospod predsedujoča rad bi vam samo zagotovil in vas eh, pomiril glede nekaterih zadev. Namreč, večina investicij, ki jih bomo financirali, se bo financirala iz eh, akreditiranih institucij evropskih in evropskih. Delamo z razvojnimi bankami, imamo dolgoletne izkušnje tudi z regionalnimi razvojnimi bankami in želimo iti seveda korak naprej. Vsekakor pa bomo poskrbeli za to, da nič od tega, kar uh, omenjate in kar, na kar namigujete, uh, ne bo uh, prisotnega. Tu imamo tudi zelo izredno mm, določbo o izključenih mm, dejavnostih, o jurisdikcijah, ki jih ne pokrivamo. Eh, mm, to je tudi pranje denarja, financiranje eh, terorizma, organiziran kriminal, davčne goljofije, korupcija eh, in pa goljofije proti finančnim interesom Unije. Tako da to vse je nekaj, s čimer se strinjamo in kar bomo tudi upoštevali pri implementaciji. Tako je. Ja, prepovedano je sodelovati pri organiziranem kriminalu, toliko da ne bo pomote. Gospa Raimonde, izvolite. Hvala, gospa predsednica, hvala za besedo. Ja, tudi jaz vam eh, želim povedati naslednje. Včeraj smo se sestali s tremi odbori in veselilo nas je, da so vaši odbori, vaši kolegi, pardon, v odboru Deve, to razumeli na način, kot smo mi to predlagali. Namreč gre za inštrument, ki je namenjen doseganju razvojnih ciljev. In tu je pristop dolgoročnejši kot, eh, na primer, velja običajno, naprimer skrbniški sklad za Afriko. Ta skrbniški sklad za Afriko zgolj sproža neke aktivnosti. Mi pa potrebujemo potem dolgoročnejše rešitve. Gospa Mogherini si vsekakor želi, da bi prešli iz milijard na biljone in eh, da, da bi začeli dosegati tiste eh, razvojne cilje, ki gredo onkraj uradne razvojne pomoči. E, jasno je bilo povedano, da moramo najti druge načine zagotavljanja finančnih sredstev za trajnostni razvoj. Razvojna pomoč kot takšna ni dovolj in vsi skupaj se soočamo s tem izzivom, z izzivom, kako mobilizirati zasebne finance, tudi lokalne finance, torej denar, ki že je v Afriki in ki namesto tega se steka v Evropo. Ta denar mora ostati tam, za produktivne investicije tam, da se tam ustvarjajo tista delovna mesta, ki jih mladi v Afriki potrebujejo. Ustvarjati moramo trajnostna, dostojna delovna mesta za mlade v Afriki in v naši soseščini. In to je tisto, kar bo pripomoglo tudi pri odpravljanju nekaterih temeljnih vzrokov za migracije. Če damo mladim upanje, če damo mladim perspektivo, če jim ponudimo tudi perspektivo mirnega življenja, to so tisti veliki cilji, ki jih zasledujemo. Seveda, ta jamstvo samo kot tako ne bo dovolj in zato se skupaj predstavljamo kot integriran pristop. Tu ne gre zgolj za neko malo jamstvo, ne, potrebujemo tehnično pomoč in tudi tehnična pomoč ni namenjena samo projektom. Tehnična pomoč naj zagotavlja eh, nekakšno spremljanje MSP-jev, spremljanje mladih podjetnikov, da lahko pripravljajo svoje lastne projekte, da zagotavljajo, da bodo ti projekti trajnostni. Potrebujemo tudi tehnično pomoč, da se jim pomaga pri reformah in tu imamo tudi sinergije z predlogi G20, ki se zdaj pripravljajo. Ker še enkrat, sam denar ni dovolj, potrebujemo boljše investicijsko okolje, potrebujemo reforme, boj proti korupciji, vse to je potrebno in eh, tu ne gre zgolj za ta denar, gre za vse tisto, kar počnemo z Evropskim razvojnim skladom, gre za vse tisto, kar počnemo z drugimi razvojnimi eh, partnerji, ki se morajo začeti osredotočati na ustvarjanje delovnih mest. Tretji stebr, tu postane vloga naših delegacij izredno pomembna. Naše delegacije na terenu so tisti element, ki ima najboljši pregled nad vsem, kar počne EU v tej državi. In ko rečem nad vsem, eh, se spomnite, nekateri ste se pritoževali glede eh, pomakljivega pregleda. Naši vodi delegacij tam imajo ta pregled, imamo poročila In zdaj se tudi poročilo Devko nekako spreminja, zdaj to postaja poročilo o dosežkih v teh državah. No in to, kar zdaj poskušamo zagotoviti z EFSD-em, pa je, da resnično ciljamo na ustvarjanje delovnih mest in da dajemo neko upanje afriški mladini. Hvala lepa. Hvala lepa za povedano, ampak eh, pozor, stopate na minsko polje, že dolga leta opazujemo, kaj se dogaja z denarjem, kaj se je do sedaj dogajalo z denarjem in pri vseh teh temah eh, je ravno pomankanje rezultatov tisto, kar nas eh, moti in tudi dejstvo, da določene inštrumente vse čas nadomeščamo z nekimi novimi. Eh, tam se pojavljajo seveda potem težave, zagonske težave, ki potem zopet imajo, na, po, imajo vpliv na rezultate da je to negativen vpliv. In potem se vedno znova vrtimo v istem krogu, vedno znova nam povedate isto zgodbico. Hvala, da ste nam jo povedali, zato smo zelo hvaležni. Gospod poročevalec pa dobi besedo kot zadnji. Well, the... Ja, zelo me veseli, da sem slišal toliko zagotovil, ampak vseeno bi tudi jaz eh, rad vam zagotovil, da vse tisto, kar jemlje nadzor, parlamentov, bo vsekakor podvrženo mojemu nasprotovanju in to do, do zadnje celice v mojem telesu. Hvala lepa, s tem smo zaključili. Se upravičujem, ste želeli še kaj dodati? Ja, gospod Planas, izvolite. No, rad bi samo zagotovil spoštovanemu poslancu, da naš namen nikakor ni jemati kakršnih koli pooblastil parlamentu. Dejansko mi to vidimo kot uh, skupen eh, pristop, kot eh, skupno aktivnost in računamo na vas, spreminjamo način dela, vstopamo na še bolj spolska tla, tako da tudi va, eh, potrebujemo tudi vaše razumevanje na tem področju. Dobro, hvala lepa. Sej, mislim, da razumemo skoraj da vse. Dobro, hvala lepa. Rok za uložitev amandmajev pa je 28. marec ob 14. uri. Hvala lepa za intenzivno razpravo. Zdaj pa prehajamo na točko šest, posebno poročilo o Zahodnem Balkanu, krepitev administrativne usposobljenosti. E, tu gre za poročilo Evropskega računskega sodišča. Joachim Celer je naš poročevalec, ravno kar se je vrnil iz e, jugovzhodne Azije. Pripravljalec mnenja pa je gospod e, Fazakaški, mu tudi predajam besedo. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane dame in gospodje. Preden začnem s predstavitvijo mojega poročila, mi dovolite, da se izredno zahvalim odboru za eh, nadzor proračuna, našemu članu Jahimu Celerju in tudi eh, vam osebno in rad bi povdaril, Eh, da se zahvaljujem za to, da ste nam omogočili na tako kratek rok uvrstiti to poročilo na dnevni red. Mislim, da se vsi dobro spomnimo, da je javno pred, ravno pred mesecem dni, pred, eh, torej 13. februarja v Strasburgu, eh, na dnevnem redu bilo oboje, to poročilo in poročilo o Ukrajini, ampak zaradi velikanskega interesa za Ukrajino, več kot uh, devet prispevkov je bilo in uh, zato nismo uspeli izčrpno obravnavati tega poročila in zato je od ostalo vprašanje, kdaj bomo uspeli uvrstiti to točko na dnevni red. In zelo sem hvaležen, da smo na podlagi vašega eh, povabila delegacije Črne Gore danes popovdne omogočilo tudi vrstitev te točke na dnevni red. Rad bi se tudi izredno zahvalil za to, da mi s to predstavitvijo v bistvu ponujate možnost, da nekako kot uh, labodji spev predstavim še zadnje poročilo. Kot veste, se moj mandat izteka uh, in uh, eh, za imenovanjem moje naslednice kot uh, podpredsednice uh, Evropskega parlamenta Eldiko Galpelc zapuščam to funkcijo in to je morda še zadnja priložnost, da vam predstavim poročilo. Dobro, imamo še tri poročila. Eh, ki so v teku in eh, upajmo, da bom morda vendarle še lahko stopil pred vas. Bi pa ob tej točki rad vseeno še povedal, da ni prav, da eh, oče razlikuje med otroci, ampak to je nekako moj ljubljenček med poročili, ki sem ga predstavljal že septembra lani v Beogradu in tudi tam sem to uspel predstaviti. Eh, večkrat naredil ob različnih priložnostih. No, po tem uvodu, eh, kljub eh, kratkemu času, ki ga imamo na voljo, bi zdaj rad predstavil to poročilo. Torej, prvo vprašanje je, kaj sploh je tako imenovani meta audit, torej meta revizija. Tu gre za uporabo obstoječega dela ostalih. To zadeva vrsto obstoječih, vrsto obstoječih eh, Eh, inštrumentov, no, poročil napredkov komisije, neodvisnih strokovnih eh, poročil in tako naprej. Tako dalje. To potem podkrepimo tudi z eh, revizijo uspešnosti in 52 nacionalnih projektov v Zahodnem Balkanu smo urednotili in tudi tri več nacionalne programe, predvsem na področju vladavine prava in javne uprave. Obiskali smo Evropsko komisijo in delegacije ter posamezna ministrstva in strukture EPA na Zahodnem Balkanu. Evropsko računsko sodišče je uporabilo svoje izkušnje. V zadnjih desetih letih eh, je bilo objavljenih deset posebnih poročil v zvezi z Zahodnim Balkanom. Ne bom zdaj vseh eh, tu citiral, ker imate to na ekranu. V bistvu je zelo pomembno vedeti, kaj inštrument za predpristopno eh, pomoč Zahodnemu Balkanu dejansko pomeni. Tu vidite preglednico, ki vključuje vsa mm, plačila IPA eh, e za Zahodni Balkan od leta 2007 do 2013 in jasno vidite, da je bila Srbija glavni prejemnik pomoči v tem programu in vidite, da so celo regionalni programi eh, v 23 odstotkih šlo eksplicitno za regionalna vprašanja, kar je ključnega pomena v tem območju, kajti to pomeni krepitev eh, medsebojne povezljivosti, regionalnega sodelovanja in krepitev eh, administrativne sposobnosti v regiji kot eh, celoti, kar je izjemnega pomena, še posebej preko tako imenovanega berlinskega procesa in preko številnih regionalnih organizacij, kot je naprimer Investicijski sklad za Zahodni Balkan, regionalna šola javne uprave, in ne nazadnje regionalni svet za sodelovanje. Zakaj in pa za Zahodni Balkan nosi tak pomen? V eh, kontekstu neke dediščine konfliktov, eh, veliko konfliktov je bilo v tej eh, regiji, veliko je mezernega kriminala in korupcije na Zahodnem Balkanu in v tem kontekstu je IPA edini finančni inštrument EU, ki odpravlja Eh, nizko stopnjo eh, usposobljenosti javne uprave, eh, ki zagotavlja pomoč na področju pravosodja in notrnih zadev, potem tudi ustrezno tranzicijo gospodarstva teh držav, ki so sosede EU. Kakšno vprašanje smo si zastavili v posebnem poročilju? Prvo vprašanje, ali je komisija dobro upravljala za IPI na Zahodnem Balkanu in temu podrejeno vprašanje, ali je IPA ukrepil administrativno sposobnost na Zahodnem Balkanu. Glede prvega vprašanja, torej ali je komisija dobro upravljala IPA na Zahodnem Balkanu, naše ugotovitve so, da komisija ni vedno določala specifičnih merljivih ciljev, da ni sistematično uveljavljala strogih pogojev in lete spremljala, bila pa je učinkovita pri spremljanju in vrednotenju in je igrala pozitivno ulogo v smislu koordinacije donatorjev. Na ravni prejemnikov ugotavljamo, da vlade v Albaniji, Bosni in Hercegovini in Kosovu izkazujejo eh, pomembne pomankljivosti v smislu vladavine prava, eh, ostale so bili korektni, kar se deva to. Absorpcija IPA1 je Eh, bila nizka zaradi slabe administrativne usposobljenosti v državah prejemnicah in Črna Gora in Srbija sta bili učinkoviti pri zagotavljanju koordinacije donatorjev, ostale države manj. Imeli smo torej tudi nekaj posebnih priporočil. Najprej določitev specifičnih ciljev v okviru IPA 2 na podlagi eh, lestvice prioritet in merljivih ciljev. Uprav, ne pos, posredno, uveljavljanje posrednega upravljanja in sicer selektivno upoštevajoč eh, kompleksnost in politično občutljivost projektov, potem izvajati in spremljati pogojevanje na vseh ravneh, vključno eh, na posameznih projektih in sistematično spremljanje posameznih eh, občutljivih programov in projektov ter izvajanje eksternih vrednoten investicij na prioritetnih področjih na Zahodnem Balkanu. Naslednje vprašanje, ali je IPA zagotovila večjo administrativno sposobnost na Zahodnem Balkanu, kar zadeva vladavino prava, zaradi pomankljivega proračuna in kadrovske zasedbe na ravni eh, upravičencev in zaradi pomankanja politične volje za reformo institucij in izvajanje naknanih ukrepov, so rezultati le delno privedli do trajnostnih rezultatov. Le malo financiranja iz IPA 1 je bilo zagotovljenega za eh, vladavino prava, javno toživstvo, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Reforma javne uprave in regionalno sodelovanje, kar zadeva to področje, so številni projekti izkazali tajnostne rezultate, ampak IPA bi lahko upravičence spodbudilo mm, k uporabi tega kot orodje za učenje. Eh, investicijski skladi Zahodni Balkan so spodbujali regionalno sodelovanje. Svet za regionalno sodelovanje ni imel pomembnega vpliva, ampak eh, regionalna šola javne uprave eh, pa je projekt, pri katerem še ne moramo soditi učinkovitosti. Naša priporočila s tem v zvezi so vključiti upravičence v pripravo prepričljivih rezultatov na področju eh, preiskave Eh, pregona in eh, končnih in pravnomočnih obsodb, kar zadeva korupcijo na visoki ravni in organiziran eh, kriminal. To vključuje tudi nacionalne IPA projekte in druge potencijalne vire financirani za EU. Prav tako je potrebno bolje usmeriti resurse na ključna področja vladavine prava, še posebej kar zadeva boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, ter zagotavljanje svobode medijev. No in ne na zadnje, in eh, to je to, o čemer sem govoril z uh, eh, Jahinom Celerjem, namreč podpora regionalnemu sodelovanju in zagotavljanje ustreznega delovanja sveta za regionalno sodelovanje in šole za javno upravo morajo zagotoviti merljive rezultate in trajne rezultate na terenu. Dejstvo je, da ne moremo pustiti te regije same. Dejstvo je, da tu potrebujemo enoten regionalni pristop in na ta način se lahko celotna regija razvija v smeri prihodnjega pristopa k Evropski eh, uniji. Toliko o mojem poročilu. Veseli nas, da smo to poročilo lahko objavili in tudi že predstavili prejemnikom eh, sredstev v Belgradu in Sarajevu in izredno nas tudi veseli, da smo v tesnem sodelovanju s komisijo eh, zagotovili, da je komisija ne le vzela na znanje to poročilo in naša priporočila, ampak eh, je komisija to tudi vzela za svoje in zagotovila, da bo ta priporočila v bližnji prihodnosti tudi izvajala. Hvala lepa za to zelo zanimivo poročilo. Vsekakor lahko vsem priporočim branje tega poročila. Srbija in eh, širša regija je letos seveda mm, v osrčju naše pozornosti. Po leti potujemo v Srbijo, si bomo ogledali določene zadeve in zato je to poročilo tudi zelo zanimive. Eh, besedo pa dobi gospod poročevalec. Ähm, najlepša hvala, gospa predsednica, in najlepša hvala gospodu Fazekašu in njegovim sodelavcem eh, za to meta revizijo glede predpristopne pomoči in pomoči v okviru soseščine, ki smo jo namenili državam Zahodnega Balkana. Gre za pregled sredstev, ki smo jih eh, državam v tej regiji dosedaj zagotovili. In eh, računsko sodišče je zelo mm, dob, pripravilo to poročilo zelo dobro. Poročilo seboj je tudi pregled poročil komisije, kar je prispevalo zagotovo tudi k mm, skupni oceni opravljenega dela. Tako da še enkrat najlepša hvala. V prihodnjih mesecih eh, bomo z vami tesno sodelovali, gospod Faza, kar še vsaj tako si želim in eh, prepričan sem, da nam bo na podlagi sodelovanja uspelo. Kaj naj še dodam? Potem, ko je Jugoslavija kot eh, država v začetku 90-ih razpadla, je po tem procesu razpada nastalo več držav, ki so morale izvesti zelo težavne procese in tudi boleče procese. Prišlo je do državljanskih vojn, zaradi katerih je prišlo do znatnih smrtnih žrtev in tudi materialne škode v zelo velikem obsegu. Države so na to prek procesa konsolidacije posameznih držav poskušale razviti notranje državne strukture in to nam je uspelo v različnih razmerah. Slovenija je zelo hitro vzpostavila institucije in hitro lahko pristopila Evropski uniji, enako velja tudi za Hrvaško. Tako da gre tu za drugačno situacijo kot v primeru drugih držav, ki so išle iz Jugoslavije. V Albaniji je, na primer, situacija nekoliko drugačna. In eh, tu je komisija uložila kar nekaj truda, tudi prek um, zagotavljanja številnih finančnih sredstev in uh, kadrovskih sil, da bi zagotovila dobro delovanje države v teh uh, državah, zato da bi državljanom teh držav pokazali, da jih uh, Evropa ne bo pustila na cedilu. Ko si pogledamo posamezne države Zahodnega Balkana, vidimo, da ena izmed teh držav še ni priznana strani drugih držav te regije. Tu gre za Kosovo. Pri eni izmed držav, tu gre za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo, še vedno obstaja spor glede imena države, glede tega, kako naj bi imenovali to državo, kar pomeni, da se soočamo tudi številnimi političnimi izzivi. Številni državljani in državljanke teh eh, držav pa niso več tako zelo prepričani v Evropsko unijo. Zato je treba vedno znova zagotavljati, da Evropska unija v tej regiji igra vlogo med tem, ko Rusija, Saudska Arabija in tudi druge tretje države pri tem poskušajo uveljaviti svoj interes v tej regiji. Zaradi tega zadeve niso enostavne. Te države vsekakor eh, niso dobro utrjene, nimajo dobrih upravnih zmogljivosti in institucij, primankuje pravnih predpisov prav tako pa še pa pri učinkovitosti uprave. Po političnih spremembah pogosto pride do spremembe kadrovskih zasedb in zaradi tega ni enostavno zagotoviti učinkovitost ukrepov. Kar pomeni, da moramo še naprej opravljati in igrati politično vlogo državljanom in državljankam držav v tej regiji moramo zagotoviti, da sodijo v Evropsko unijo. Seveda pa morajo te države najprej izpolniti predpristopne kriterije. Poročilo računskega sodišča v tem pogledu navaja zelo koristne napotke glede tega, kaj je treba storiti. In eh, tu se lahko pridružim tem komentarjem. Komisija bi morala sodelovati z, z našimi državami in članicami in tudi Evropska služba za zunanje delovanje more, mora natančneje spremljati uporabo sredstev, ki jih države premejo. Uh, treba je izpolnjevati tudi pogoje, ki so povezani s to pomočjo. Gre za boj proti korupciji, za zagotavljanje dobrega upravljanja in za spoštovanje načel pravne države. Ob tem je treba spoštovati državljanske pravice in uh, temeljne pravice. To bi morali še vedno biti predpogoj za dobritev pomoči. V številnih izmed teh držav pa se državljani in državljanke sploh ne zavedajo, da jih na poti do Evropske unije podpiramo z znatnimi sredstvi in znatnimi kadrovskimi napori. Tako da je tudi v našem interesu, da se cilji izpolnijo. Tako da je v interesu parlamenta, pa tudi komisije, zato da bi zagotovili, da vlade in odgovorni v teh državah prikažejo, pokažejo pripravljenost glede na to, da jim je Evropa močno pomagala pri oblikovanju držav. Seveda pa je treba zagotoviti tudi nasprotno vrednost. Če nekaj vložiš, moraš eh, na to tudi nekaj zagotoviti, kar pomeni, da morajo ukrepati tudi odločevalci v teh državah. In to smo jasno zapisali tudi v našem poročilu. Kot je dejala predsednica, bomo še naprej spremljali kako bodo zadeve potekale. Ne bi radi, da se trud v teh državah zapravi, radi pa bi, da pripravljenost izhaja iz držav samih, da so dejansko pripravljene stopati po poti v smeri proti Evropski uniji. Hvala. Najlepša hvala. Računsko sodišče in tudi ta odbor um, obravnavajo to temo kot eh, zelo pomembno. Ta tema nam zelo leži na srcu. Pogosto smo obiskovali države nekdavnje Jugoslavije in um, te države smo pravzaprav vzeli pod naše okrilje. In sredstva, ki so na voljo ehm, v okviru sodelovanja za, sotez, za soseščino, to so sredstva, ki se ne črpajo ustrezno saj ne bi se smela črt, črpati neustrezno in zato je potrebno zagotoviti sodelovanje v tej regiji. Treba je oblikovati carinsko unijo, valutno unijo in če se peljemo skozi te države nekdanje Jugoslavije, človek res dobil občutek, kako se zadeve prekinjajo na mejah med državami. Na mejah eh, med temi državami se prekinjajo denarni tokovi, trgovinski tokovi in to je osupljivo. To je treba nekaj storiti. In eh, morda bi komisija lahko obrazložila, kako je z ustreznim črpanjem sredstev. Tako, sedaj pa nimam nikogar, ki bi se priglasil k besedi. Tako pač je. je. Prav, nihče ne želi besede, kar pomeni, da dajem besedo komisiji, gospodu hm, iz Jungu, iz, ki je višji svetovalec direktorja v Gedenir. Prosim. And, um, Najlepša hvala, gospod predsednica. Veliko veselje mi je, da sem danes z vami. Z veseljem opažam tudi, da cenite obe Poročili. Obe poročili sta uravnoteženi, sta konstruktivni in eh, zagotovo bomo v nadaljevanju še spremljali izvajanje priporočil na podlagi teh dveh poročil. Jasno smo opredelili pomankljivosti, šibke točke. Mislim pa, da ne bi smeli pozabiti na dejstvo, da nam je prek pomoči, prek evropske pomoči uspelo zagotoviti spremembe v obdobju, ki je bilo revidirano. Kar kaže na to, da je sam proces prinesel napredek kljub težkemu političnemu kontekstu in kljub uh, izzivom, s katerimi se sooča ta regija, kljub eh, brazgotinam, ki so posledica vojne. No, vojne še vedno potekajo, kot radi rečemo, vendar eh, se odvijajo v glavah ljudi. Tudi gospodarska situacija je zelo dramatična zaradi gospodarske krize v letu 2008, ki je zelo močno in dramatično prizadela to regijo. 20 odstotkov prebivalstva je zaradi krize iz te regije odšlo. Gospodarski kazalniki so dokaj nespodbudni, sploh kar se tiče stopne brezposelnosti in predvsem stopne brezposelnosti mladih. Glede nadaljnega spremljanja Instrument eh, IPA 2 je že upošteval številna priporočila, ki so bila podana. Strateškega vidika se bolj osredotočamo na omejeno število sektorjev in predvidevamo srednjeročne politične reforme, kar pomeni, da ne gre za enkratne projekte izven konteksta gre za vključevanje v kontekst nacionalnih um, reformnih programov, ko gre za prednostne sektorje. Tako da je to ena izmed pomembnih sprememb, ki smo jo vnesli v primerjavi z preteklim oblikovanjem projekta. Sedaj se osredotočamo na veliko močnejši okvir uspešnosti. Kazalniki, so veliko jasnejši in tudi ustroj spremljanja izvajanja kazalnikov. Kar se tiče izvajanja, pa se način delovanja spreminja. Na voljo je mm, več orodij, IP2 sedaj predvideva tudi sektorsko proračunsko pomoč. In kar se tiče neposrednega financiranja strani držav samih, lahko povem, da smo tu zaj, sprejeli bolj umerjen in previden pristop. Tako da gre za nekoliko manjše zneske, s katerimi bodo države upravljale same v, pri, pra, v primerjavi s preteklostjo. Uh, Prav tako se sedaj v novem projektu osredotočamo bolj na vidik eh, trajnosti in izvedljivosti. In v, Makedon v nekdajni Jugoslavijski republiki, Makedoniji in v Bosni in Hercegovini je na podlagi tega prišlo do znatnih znižen stopen eh, financiranja. Seveda gre tu za dvoplastno težavo. Manj eh, kot ukrepaš, manj sredstev dobiš. Tako pa če, ampak tudi pri tem pristopu moramo biti previdni. Potem smo v letu, za leto 2018 predvideli naglado za uspešnost, ki bo namenjena tistim državam, ki dobro napredujejo na podlagi reform. Gre tudi za nagrado, ki bo dodeljena na podlagi rezultatov preteklega črpanja sredstev. Potem uvajamo spremembe tudi pri programiranju, pri usmerjanju okrepov v okviru samih programov. Pri izvajanju programov se sedaj osredotočamo na večinske projekte, Potem se bomo sredotočali tudi na dialog na visoki ravni v okviru predpristopnih pogajanj, zato da bi zagotovili politično predanost in politični vložek, tako da bo tudi predanost projektu bolj trajne narave. In še naprej se bomo prednostno borili proti korupciji na visoki ravni in organiziranemu kriminalu, kar pa zagotovo zahteva veliko politične predanosti strani oblasti in eh, to zahteva tudi dolgotrajna prizadevanja. Veliko bolj se bomo osredotočili tudi na upravljanje javnih eh, financ. to področje naš a, zelo skrbi. Omogočanje boljšega upravljanja javnih financ za te države je znaten izziv. Mi poskušamo evropska sredstva porabiti v, na najbolj učinkovit način, medtem ko na nacionalni ravni tega recimo ne vidimo. Tako da smo sedaj se nekoliko bolj osredotočili na ta element in predvidevamo tudi dialog in spremljanje financiranja v okviru IP2. In kar se tiče temeljih elementov, ko gre za gospodarsko upravljanje, za vladalino prava in spoštovanje temeljnih pravic, tu smo te elemente še ukrepili in predvideli dodatna sredstva za projekte na teh področjih. Pod pogojem seveda, da so vlade same pripravljene, da na kredibilen in dolgotrajen način podpirajo reforme na teh področjih. Če sklenem, še naprej bomo podpirali Zahodni Balkan in državljane v tej regiji, tako prek političnega dialoga, kot tudi tudi pred, eh, prek finančnih sredstev, zato da bi bili izpolnjeni evropski standardi. S tem želimo pripraviti te države, da postanejo države članice Evropske unije. Regionalni element ste izpostavili in res je, to je tema, ki je v političnem kontekstu še dalje bolj aktualna. In uh, Prejšnji teden smo prvič videli, da se po vojnah, da se je šest premijev sestalo v Sarajevu. Razpravljali so o prioritetah, o tem, kako lahko med seboj bolje sodelujejo in na katerih področjih naj sodelujejo. To so torej pomembni impulzi in politični proces je izpostavil tudi pomembnost pristopa, ki ga je zauzela Evropska unija do držav Zahodnega Balkana. In tudi zadnji sklepi sveta so to izpostavili. In res je, kar se tiče Zahodnega Balkana, gre za en gospodarski prostor, en trgovinski prostor, en znanstveni prostor. In zato sedaj skupaj s Svetom za regionalno sodelovanje pripravljamo pristop glede enotnega trga. Osredotočamo se na gospodarstvo in na svoboščine. Pripravljamo akcijski načrt za leto 2020 glede tega, kaj se lahko doseže, kaj bi morali doseči, kateri ukrepi so potrebni in kako jih izvesti. Svet za Zahodni Balkan bo gostila Italija v Trstu 12. julija, tako da bodo premijeji iz te regije lahko začeli delovati na področju gospodarskega sodelovanja. Zavedamo se, da prihaja do težav pri zagotavljanju pomoči Zahodnemu Balkanu. In to temo obravnavamo prednostno, vendar pa tu pogosto naletimo na napačne informacije, na dejstva, ki to pravzaprav niso, ki jih znotraj držav in tudi izven teh držav izkoriščajo in prikrojujo določene namene, kar predstavlja veliki ziv, tako da je treba biti tudi nekoliko potrpežljiv. Pri agendi za povezovanje bomo sedaj mm, priča začetku infrastrukturnih projektov. Gre za ključne projekte, ki so bili odobreni v preteklih dveh letih skupaj z drugimi večjimi finančnimi institucijami. V okviru naložbenega okvira za Zahodni Balkan, ki je glavni gonilnik za zagotavljanje tovrstnih naložb za to regijo. Na ta način bomo v okviru TNT razširili vse evropske prometne koridorje. Tako, toliko za enkrat. Se pa veselim tesnega sodelovanja tudi v prihodnje, zato da bi zagotovili, da bodo države Zahodnega Balkana se še naprej približevali Evropi. Hvala. Najlepša hvala. Lahko vam zagotovim, da vas bo naš odbor pri teh prizadevanjih podpiral. Ampak, če regionalno, gospodarsko in politično sodelovanje ne bo napredovalo, potem uh, tudi približevanje Evropske unije ne bo možno, kajti to je tisti lakmusov test uh, glede sodelovanja. Če um, sodelovanje s sosedi ne deluje dobro, potem se lahko vprašamo, kako bo potekalo sodelovanje v okviru Evropske unije. Zato je ta tema za nas pomembna in jo bomo še naprej spremljali. Kolega Salafranka želi besedo, prosim. Gracias, Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi izpostavil to, kar ste izpostavili tudi vi. Rad bi pozdravil komisijo in eh, predstavnika računskega sodišča in hvala tudi kolegu Celerju. Mislim, da smo pokazali, kako zelo strateško pomembna je regija Zahodnega Balkana v teh zgodovinskih okoliščinah za Evropsko unijo. Tudi na plenarnem zasedanju smo pokazali pomembnost tega vprašanja prek sprejetja resolucije za Črnogoro. Na plenarnem zasedanju bomo obravnavali tudi priporočila glede drugih petih držav iz Zahodnega Balkana. To je ključno za zagotavljanje varnosti v Evropi. poročevalcu in računskemu sodišču bi rad dejal, da se Evropska unija sedaj znašla v težavnih časih. Veliko sredstev smo namenili spopadanju s to težavo. Od leta 2007 do 2013 smo namenili 5 milijard evrov za to regijo, tako da se moramo vprašati, kako izboljšati našo prisotnost v tej regiji. Komisija je spregovorila o tem, kako poteka regionalno sodelovanje, kako sodeluje z vladami, kako zagotavlja boj proti korupciji in um, boj proti organiziranemu kriminalu. Moramo izkoristiti naš vpliv v tej regiji. Ta regija je za Evropsko unijo namreč zelo pomembna. Veliko je manevrskega prostora za izboljšanje situacije v teh državah. Evropska unija ima veliko pliv v tej regiji, ki je zelo blizu Evropske unije. In komisija je upravičena govorila o razpoznavnosti, o vidljivosti. In tudi predsednica je včeraj govorila o prepoznavnosti Evropskega parlamenta in službe Evropskega parlamenta. Mislim, da je to, kar lahko mi zagotovimo, tudi velikega strateškega pomena za regijo Zahodnega Balkana. Glede na Velike naložbe, ki jih vlagamo v to regijo, bi lahko, tako kot je dejal gospod Celar in kot je izpostavilo tudi poročilo računskega sodišča, zahtevati, da se nadaljujejo prizadevanja za izboljšave. Veliko je področje, kjer bi lahko še kaj izboljšali. Vemo pa, da se komisija sooča z kadrovskimi izzivi. Seznanjeni smo z rezi na tem področju. Mislim pa, da bi morali strniti vrste, zato da zagotovimo pomoč za to pomembno regijo sveta. Tako da zagotovimo, da se bodo glav, sredstva iz glavnih, glavnih skladov v tej regiji ustrezno črpala. Najlepša hvala in se veselim razprav o prihodnosti. Hvala, gospod Sarvama. Tudi jaz se zahvaljujem računskemu sodišču in še zlasti eh, gospodu Fazakasu za ta zelo pomemben dokument. Tako kot gospod Zalafranka, ki ima veliko izkušen na področju zunanih zadev, tudi jaz menim, da moramo veliko več pozornosti zdaj posvetiti temu področju na zemljevidu. Zakaj sem prosil za besedo? Iz preprostega razloga. ni mi všeč uh, eh, mešetarjanje ob ponedeljkih, uh, ko potem ljudem v ponedeljek pridigaš, kaj bi prej moralo biti storjeno. Ampak kljub temu moram tokrat prevzeti prav to vlogo, namreč reči moram, več 100 milijonov evrov smo porabili za posamezno državo in za MFF vse skupaj bo zneslo 5,1 milijarde evrov, če sem pravilno razumel, eh, se to nanaša na sedemletno obdobje. Moje pametovanje za nazaj gre v tej smeri. Pred 20 leti sem jaz eh, pokrival dogajanje med uh, jugoslovansko vojno in če bi dosledno uh, usmerjali sredstva v to, da bi izobraževali otroke na Balkanu, potem bi ti otroci, ki so bili rojeni, ko so se vojne bojevale in ko se je država sesula, ti otroci so zdaj na točki, da prevzemajo odgovorne vloge v Um, družbi in čez nekaj let bodo odigrali od, odločilne vloge v svojih državah. Kaj želim reči? Z majhnimi viri, ki jih lahko vlagamo v vsako od teh držav, bi morali poskusiti, da spremenimo stvari na tak način, da več jajc položimo v določene košare. Z drugimi besedami, če kar tako mečemo denar v zrak, bo za vse padlo nekaj kovancev, ostalo pa bo požrla birokracija in dos, no, nobenega napredka ne bo. In čez 25 let se bomo pogovarjali tukaj o prav istih stvarih. Tako da, kaj želim reči, nikoli ni prepozno, da začnemo. In resnično menim, da bi se morali osredotočiti na to, da ustvarimo bazo, ustvarimo teren, ne pa, da menimo, da bomo ozdravili pacijenta, v katerem se je rak razraščal že več desetletij. Ozreti se moramo torej v prihodnost in izobraziti naslednjo generacijo na tem delu sveta in opraviti moramo svoje, če želimo um, dobro za njihovo prihodnost in za svojo prihodnost. Hvala. Dobro. Petri, kar dobro si povedal za tistega, ki pa, ki pa metuje za nazaj. Naj povem še to. Ta odbor je bil zadnji preostali a, privrženec Agencije za ponovno za obnovo. To je bila agencija komisije, ki je zelo hitro po vojni izvajala projekte, potem Eh, so jo razpustili v precej nepreglednih okoliščinah. Če si videl probleme in jaz se spomnim, kako sem začenjala v tem odboru, ko smo se vse čas pogovarjali o tem, kakšne probleme ima ta agencija tudi z oskrbo, z elektriko in tako naprej. Potem je bil tudi velik korupcijski škandal, tudi v povezavi z električno oskrbo. Skratka, veliko se je tudi gradilo cest in stanovanj za ljudi. Torej, pogoji so bili za ljudi na Balkanu tako grozljivi, in, eh, ampak tako zelo drugačni tudi za posamezno državo. Medtem, ko so civi... in tudi... in zato vidimo, da je situacija danes skoraj da rajska. Seveda pa s temi pogoji ne moremo biti zadovoljni, če imamo z državami nadaljne načrte. Torej, treba je je vedeti tudi, kaj je bilo doseženo. Veliko je bilo doseženo tudi po zaslugi komisije in Evropske unije. Brez Evropske unije danes bi bile na Balkanu situacije še veliko hujše, razmere veliko hujše. To je tisto, kar želim povedati, zato da je uh, Eh, zadoščeno resnici eh, in pravici, da ne bo tukaj tolmačenje povsem napačno. Evropska unija je po mojem lahko ponosna na to, kar je dosegla, vendar pa se s tem še ne sme zadovoljiti, kaj ti pot je še dolga. To je nedvomno. Torej, te vprašanje razdora med etnijami je vedno bilo pomembno in tudi bo verjetno ostalo pomembno. In tukaj slišimo različne odzive. Vsekakor pa mislim, da imamo tukaj vsi določeno nalogo. Zato že danes zagovarjam to, da bi naš odbor poslal delegacijo saj šestih članov na pot v to regijo uh, julija. Kajti na Polsko bomo potovali le trije in tukaj bi želela delati reklamo tudi zato, da se nam pridružite na polski, na poti na polsko. Lahko uh, smo največja donatorka razvojne pomoči, potem pa ne moremo tukaj imeti samo uh, treh članov, ki potujejo v delegaciji ki in spremljajo tri polske člane, ki niso v kvoti. Torej, poslala bom še en uh, mail in pričakujem, da bodo člani našega odbora izkazali interes za države, ki so največje prijemnice elekt, uh, evropskih uh, pomoči seveda, um, če pa bi potovali v kako lepo deželo, lepšo deželo pod navednicami uh, in drugače. Um, preživljali dneve od sedmih do desetih zvečer, bi bil veri, interes verjetno večji. Torej, res vam polagam na srce, za enkrat smo udeleženci zgolj trije. Ta odbor je pomemben, ljudje računajo na nas, dobivamo tudi veliko pošte privržencev, zato je zelo pomembno, da tudi odigramo svojo vlogo v tej evropski integraciji. To je bil ta oglaševalski blok, eh, ko eh, zagovarjam in ehm, pozivam k večji angažiranosti v Evropski uniji. Dobro. Lepo se zahvaljujem gospodu Fašekašu. Gospod Celer pa dobi še enkrat besedo, preden zaključimo to razpravo. Glede oglaševalskega bloka predsednice bi želel reči, da bi se o tem morali vprašati, ko gre delegacije na Polsko, kako je to lažje doseči. Morda ne bi morda vseeno poslali delegacije tja v eh, odboru, v tednu odboru, ne pa v zelenem tednu. Tako bi potem lahko razširili tudi odeležbo tudi na druge eh, odbore. Kar pa zadeva temo. Eh, Zahodni Balkan, Salafranka in Sarvam sta povedala več uh, pomembnih stvari. Stvar je, da uh, upanje umre zadnje. Ampak, če si pogledam politična razmerja in akterje na tem območju, potem se mi upanje izteka. Petri Sarvama je rekel, da bi se morda morali pogledati področja, kjer bi, kjer bi lahko naredili več v, eh, postili več odtisa, naprimer področje Erasmus. In morda bi morali pripraviti tudi komunikacijsko eh, strategijo, da v medijih predstavimo Evropsko unijo, pokažemo, kaj je Evropska unija že dosegla in kaj dosega, zato da ljudje tam ne bodo izgubili upanja v nas. Kaj ti mislim, da so tam razmere zdaj zelo težavne, samo če si se zanašate na um, politične akterje potem bo težko ohraniti upanje v evropsko unijo med prebivalstvom tam. pameten stavek zahvaljujem se gospodu fašekašu domnevam da vas bomo še videli tudi ob predstavitvi celovitega poročila kajti mislim da čaka še eno poročilo na predstavitev v moldaviji ali katero drugo Das ist der Hotspot-Approach, gre za pristop uh, žirišč in pravzaprav pripravljam poročilo o Turčiji. Uh, in pravzaprav se lepo navezuje tudi na komentar soporočevalca. Prejšnji teden sem imel vprašljivo čast, eh, da sem bil v Ankari, če tudi sem bil zelo vesel, da so me sprejeli vsi tisti člani vlade in parlamenta, ki jih še vedno zanima tesno sodelovanje in prehodnost sodelovanja z Evropsko unijo. Naj pa vam povem, kako osupal sem bil, da lani septembra, ko smo bili v Beogradu na dogodku, ki ga organizira odbor regi, res smo videli, da države ne cenijo evropskih sredstev, temveč se vse po vrsti pritožujejo, da sredstev ni dovolj. Vedno bodo našle argumente za to, da trdijo, da bi si zaslužile več. Tako da imate prav. Treba je izpostaviti, da ta sredstva niso brezplačna. Gre za sredstva, ki so nava, eh, namenjena temu, da prilagodijo države svoje programe evropskim standardom in za ta sredstva bi morale biti hvaležne. In kot ste rekli, tudi temu bi moral biti prilagojen politični dialog, tako da se potem dosežejo tudi vzdržni rezultati. Vsekakor pa se vam uh, z veseljem uh, pridružim na vaši misiji, ko boste obiskali Beograd junija ali julija. Super. S tem smo prišli do, kon, do konca te točke na dnevnem redu, ampak eh, seveda še nismo konec s programom. Zahvaljujem pa se za to poročilo in za sodelovanje. Hvala tudi komisiji. Zdaj pa sledi točka 7 na dnevnem redu, ki govori o študiji, o kodeksih ravnanja in o skrižju interesov na različnih ravneh upravljanja v državah članica. Tukaj seveda govorimo o upravljanju evropskih sredstev na terenu. Tukaj imamo gospoda Blomajerja in Denke, Piki, Mojlanen. Dobrodošli med nami. Naša poročevalka pa je gospa Dlabajova, ki bi verjetno želela povedati nekaj uvodnih besed. Izvolite. Ja. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Predstavniki blumer in sans kolegice in eh, gostje hvala da ste se udeležili te predstavitve študije o, o kodeksih ravnanja in o skrižju interesov na različnih ravneh upravljanja. Naj povem, da je smotorno upravljanje in koriščenje evropskih sredstev glavna skrb našega odbora za nadzor uh, proračuna. Tako na evropski in nacionalni ravni je seveda nujno potrebno zagotoviti nadzor na sredstvi, tako da preverimo, da zasebni interesi ne posegajo v dobro upravljanje evropskih sredstev. Uh, ta eh, pomen oziroma ta sredstva imajo če dalje večji pomen tudi v zadnjih letih, ko uspešni politiki ne le vstopajo v regionalno politiko, ampak tudi v evropsko. Tudi jaz sem ena od teh eh, predstavnikov, tudi jaz sem prišla v politiko iz posla in zato se mi zdi zelo zanimivo, uh, vedeti, v kateri smeri se gibamo pri teh temah. Pri urajanju na skriži interesov naj povem, da je bilo to preučevano že veliko krat. Leta 2005 je OECD pripravil urodje eh, upravljanje navzkrižja interesov v javnih sektorjih. Potem leta 2007 je Evropska komisija naročila komparativno študijo, ki bi analizirala načine, kako bi lahko uh, regulirali navzkrižja interesov tistih, ki služijo v Evropski uniji. Leta 2010 pa je mednarodna oziroma neodvisna komisija Mednarodnega denarnega sklada pripravila tudi študijo o navzkrižju interesov in drugih etičnih vprašanjih v mednarodnem denarnem skladu. Potem je leta 2009 naš odbor naročil študijo za kodeks ravnanja za komisarje, da bi izboljšali učinkovitost. Na temu je potem sledil update leta 2014 in leta 2012 je Univerza v Bazlu pročila na skriže interesov v javnem, korporativnem in um, lokalnem upravljanju. In torej veliko je bilo narejeno, ampak zakaj smo mi naročili to študijo? Zato, ker smo želeli analizirati in primerjati obstoječe kodekse ravnanja, ki se nanašajo na navskrižja interesov na visokih političnih in administrativnih ravneh, tako na nacionalnih in eh, regionalnih ravneh, kjer eh, se skupno upravlja z evropskimi finančnimi sredstvi. Ta študija bi nam morala povedati tudi več o zakonodaji, ki obstaja in ureja navskrižja interesov in morala bi nam povedati, ali so kodeksi ravnanja na tem področju najboljši način za spoprijemanje s tem problemom. In um, to, kar želimo, je tudi, da se opredelijo najboljše prakse, ki obstajajo na nacionalni in lokalni ravni, uh, kot jih lahko analiziramo iz ob, uh, obstoječe situacije. Uh, Torej, to je bil cilj. Mislim, da je študija dosegla veliko od teh eh, in izpolnila veliko od teh ciljev. In zdaj bom z veseljem predala besedo avtorjem. Uh, jaz imam zelo konkretna in globoka vprašanja, to povem že kar zdaj, kajti pri določenih temah bi želela iti globlje. Ampak ta vprašanja bom postila za kasneje, ko bomo najprej uh, slišali predstavitev, če dovolite. Hvala. Hvala lepa. S tem dobita besedo avtorja študije. Kdo od vaju bo začel? Dobro. Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da predstavimo študijo z naslovom kodeksi eh, ravnanja in skriža interesov na vseh ravneh, ki upravljajo z evropskimi sredstvi. Morda lahko kar preskočimo na naslednji študijo naslednjo prosojnico. Skušali smo razumeti, kako vse, vsi organi, ki upravljajo evropska sredstva in sprejemajo eh, odločitve in vodijo procese upravljanja, delujejo. Eh, naša predstavitev bo imela štiri dele. Najprej bomo povedali, kakšen je kontekst študije, potem pa bosta kolega povedala, kakšna je učinkovitost in dobre, kakšne so dobre prakse in naša priporočila. Seveda pa se veselimo tudi vprašanj, ki jih boste imeli po predstavitvi. Naslednja prosovnica. Ta eh, študija je potekala v obdobju leta 2016-2017. Kot sem že povedal, je področje študije vključevalo več elementov, namreč pokrili naj bi tako pristopa mehkega in trdega prava za promoviranje integritete. Eh, osredotočili smo se na lokalno in regionalno raven, raven in eh, na osebe, ki so najbolj izpostavljene na skrižem interesom. Seveda je cilj preprečevati ta na skriže interesa na konkretnih področjih, kjer se skupaj upravlja evropska sredstva, še zlasti razvoj uh, sredstva sredstva sklada za razvoj podeželja in razvojnega sklada. Tukaj smo se osredotočili na člane eh, spremljevalnega odbora, še zlasti na EFSD. Glede na nacionalni kontekst so v teh eh, spremljevalnih odborih predstavniki različnih deležnikov, v teh skladih ESI, torej prihajajo iz nacionalnih in regionalnih organov, pa tudi prihajajo iz vrst uh, socialnih in gospodarskih partnerjev, pa tudi tematski strokovnjaki, ki delujejo na področju raziskav inovacij, spo, enakosti spolov in okolja. In zanimivo je, da tisti člani, uh, da, da je codno skrižje interesov skladno z partnerskimi aranžmaji. Naj ponozorim. Član sprem, eh, spremljevalnega odbora, ki prihaja iz MSP-ja kot eh, socialni in ekonomski partner, je sočasno velikokrat tudi lastnik nekega podjetja in lahko bi bil eh, v naskrižju interesem, če bi sodeloval pri oblikovanju meril tako, da bi ta favorizirala njegovo vrsto podjetij. Torej, to je tip in, skrižja interesov, ki jih preučujemo. In danes, eh, prav, do, do, do danes pravzaprav ta področja niso bila deležna veliko uh, pozornosti. Zato smo študijo um, razvrstili v tri vprašanja, kaj že obstaja z vidika politike za preprečevanje navskrižen interesov pri upravljanju evropskih sredstev ali deluje in kaj še treba postoriti. Zato smo najprej upravili pisarniško razpravo, se pogovarjali z deležniki, prav tako smo opravili raziskavo med um, or, nacionalnimi organi, ki upravljajo sredstvo in opravili smo tudi študije primerov. Uh, Tukaj sta sodelovala DG regijo, eh, OLAF, eh, ombudsman, pa tudi civilne organizacije družbe. Tukaj smo ciljali na organe upravljena, tako da smo dobili povratne informacije 17 držav članic. Lahko vidite, katere države članice so bile udeležene in odgovarjali smo na vprašanje, ali ta sistem deluje. Osredotočili smo se na sedem držav članic, opravili tudi pisarniško raziskavo in preučili smo, kakšne so izkušnje na področju, eh, na skrižnem teresu tudi pri nepovratnih sredstev Norveške in IA. Torej, kako to vpliva na partnersko ureditev v okviru skladov ESI. To vključuje regulativno podlago, uh, vključevali smo odzive komisije in uh, relevantnih organov nacionalnih oblasti. Komisija ima več usmerjevalnih uh, dokumentov in pomembno je reči, da če si pogledate Um, da uh, vidite tukaj strategijo iz leta 2010, leta 2011. Ta strategija ne omenja teh relevantnih uh, konceptov, naslednje strategije pa to počnejo. In to velja za več usmeritvenih dokumentov. Prav tako je dobro vedeti, da se ti dokumenti v veliki meri nanašajo na javno naročanje zelo malo sklicevan pa je na res konkretne situacije na skrižja interesov zunaj področja javnega naročaja. Naša, naše povratne informacije so potrdile, da se sedaj pomaga državam preprečevati na skrižja interesov na področju javnega naročanja. Dobro je vedeti, da je Evropska komisija v veliki meri skušala razširiti ta, te dokumente in so s tem dosegli uh, deležnike na več kot 59 seminarjih. Zato je zelo dobro preučiti, kako so države članice same ocenjevale izvajanje skladov ESA in Kristof bo to povedal podrobneje. Ja, dobro jutro. Uh, Um, do, lepo, mi, lepo je, da sem tukaj. Sedaj pa nekaj več o vsebini te raziskave. Še prej pa naj povem nekaj o učinkovitosti pravil in politik o navskrižju interesov. Dovolite, da povem nekaj predhodnih uh, komentarjev. Z, na področju navskrižja interesov sem začel delovati pred kakšnimi 15 leti. Takrat smo raziskovali na skriže konferenco in takrat je bilo to filozofsko vprašanje, nekaj zelo abstraktnega. Ni bilo veliko trdega prava, eh, kodeksi takrat niso obstajali, zahteve po razkritjih, etični odbori, revizijski odbori, tega takrat še ni bilo. In od tlej se je uh, vprašanje etike integritete še zlasti pa navskrižja interesov uh, močno razširilo in eksplodiralo. sedaj smo priča eksploziji pravno zavezujočih predpisov tako na mednarodni ravni, pa tudi na ravni Evropske unije, kot tudi na nacionalni ravni. Videli smo to, da to obstaja tudi na regionalni in lokalni ravni. Tako da predpisov in zakonov eh, pravno zavezujočih inštrumentov vsekakor ne primankuje. Enako velja za etični kodeks. Tukaj nimamo dovolj časa, da bi razpravljali o njihovi očinkovitosti, ampak v zadnjih letih vidimo, da je ta instrument kodeksa eh, veliko pridobil na priljubljenosti. Skoraj da ni organizacije, administracije, sektorja ali pa poklica, ki danes ne bi imel etičnega kodeksa. Torej, vidimo, da je prišlo skoraj da do eksplozije etičnih kodeksov v veliki meri, če je to pomembno, klepaju, so kodeksi, uh, etični kodeksa, papirnati tigri, sprejmejo vse, vendar pa potem ne živijo, tako da obstajajo težave z njihovo učinkovitostjo. Kljub temu pa predstavljajo zelo viden instrument v boju proti korupcije, v boju za uh, integriteto in za uh, preprečevanje na skriži interesov. Orodja, smernice, te so bile omenjene. Naša študija je pokazala, da obstaja ogromna količina zelo koristnih in zanimivih orodij in smernic na tem področju. Teh pred 15 leti še sploh ni bilo. Imamo orodje OECD, orodje Evropske komisije, to so vse čudoviti dokumenti. Seveda je tukaj vprašanje, ali se dejansko izvajajo v praksi. Uh, Enako velja tudi za etične odbore, um, potem za uvajanje uradnikov za integriteto, etičnih uradnikov, skoraj do vseh držav. To je nek nov uh, razvoj. Ti se sedaj, če dalje večji meri, izvajajo na izvajanje. Pred nekaj leti je bila navskrižna, politika na skrižnem interesu simbolična. Sprejeli ste nek predpis, morda kodeks, potem pa se je stvar ustavila. Na terenu je bilo zelo malo izvajanja teh politik. Zdaj pa vidimo trend proti ve večji pozornosti ki se posveča dejansko vprašanjem izvajanja in to lahko vidimo tudi zelo lepo na področju zahtev razkritja in vzpostavljanja registrov. Prav tako je zdaj veliko več preglednosti, kot jo je bilo v preteklosti. Veliko več poročajo mediji o teh vprašanjih in tukaj se pojavlja več, eh, torej tudi dilema, imamo več preglednosti, več poročanja o medijih, ampak hkrati slišimo o več škandalih. In če se poroča o več škandalih, je to seveda povezano tudi s vprašanjem zaupanja ali nezaupanja. In s tem se lahko navežem na naslednjo temo, eh, na temo učinkovitosti oziroma uspešnosti. V zadnjih 15 letih smo dejansko videli, da so politike na področju skriža interesov postale pomembnejše, postale so bolj priljubljene. V nekaterih državah je, eh, poteka veliko dejavnosti na tem področju. Ampak povsem drugo vprašanje pa je, ali so te politike in predpisi učinkoviti. Kako lahko merimo učinkovitost? S tem bi šli zdaj nekoliko predaleč, ampak po nedavnih objavah in študijah vidimo, da ni dokazov, ki bi uh, kazali na to, da se korupcija na, na visoki ravni zmanjšuje. Prav nasprotno, torej se lahko vprašate, ali ti predpisi in politike sploh imajo nek učinek. Omenil sem razvoj proti večji količini predpisov in kodeksov. Seveda, bolj ko so teme opredeljene kot navskrižje interesov, bolj so urejene in več politik obstaja in to samo po sebi, mislim, da se strinjamo, pomeni je eh, pozitiven eh, razvoj. Ampak bolj ko so te eh, politike razpravljene, elaborirane, bolj se tudi kršijo. In bolj kot se kršijo, več je poročanja, več je sporočanja javnosti o tem, več je škandaloznih poročil in to seveda krepi nezaupanje. Seveda je namen kodeksov da krepijo zaupanje, ampak te politike na področju na skriži interesov so same po sebi politike, ki uh, tudi vzbujajo nezaupanje. Tako da tukaj imamo neko zelo močno dilemo. Soča, šlo naj bi za to, da a, bi naj te politike krepile zaupanje in integriteto, ampak seveda s kršitvami krepijo in spodbujajo tudi več nezaupanja. Ne bom se spuščal v prosojnico o učinkovitosti kodeksov, ampak presenetljivo je videti, da so kodeksi tako zelo priljubljeni, toliko jih že obstaja v vsaki organizaciji za politike, uradnike, više služ, uh, ura, državne služavnike, za vsak poklic, za vsak sektor. Vseeno pa obstaja še veliko odprtih vprašanj, kar zadeva njihovo učinkovitost. In s tem bom uh, zaključil in uh, pravzaprav prešel na vsebino naše študije. Največji problem na tem področju konflikta interesov je razumevanje razsežnosti tega problema. Ne vemo, kakšna je razsežnost tega problema, kajti ne vemo. Seveda smo pravili ogromno raziskav, to drži, vendar pa smo dobili zelo malo dokazov o razsežnosti problema navskrižja interesov. Zakaj? Zaradi tega, ker na področju navskrižja interesov obstaja zelo malo spremljanja. Raziskave na področju boja proti korupciji in prevaram so zelo priljubljene, njihova količina raste, ta področje bi lahko rekli je dan danes seksi, ko pa govorimo o raziskavah, um, glede spremljanja na skrižen teresov, tega praktično ni. Navezali smo se tudi na OLAF in na OLAFu so nam povedali, da na skrižen teresov ne spremljajo na, ne na evropski ravni, ne na nacionalni ravni, spremljanja na skrižje interesov ni. Tudi na regionalni in lokalni ravni velja enako. In to je ta problem. To je problem, ki smo ga opazili, uh, ko smo preučevali situacijo. Um, v zvezi z skladi v uh, temi spremljevalnimi odbori. Spremljanje na skriža interesov je še vedno vsega, pristojnost posameznega odbora. Gre za samo urejanje. Ni nekega zunanjega, neodvisnega spremljanja tega, kaj dejansko počnejo ti odbori v smislu naskriženja interesov. In to ne deluje. In to je edini, interes, do, eh, edini dokaz, do katerega smo lahko prišli prek našega dela ne prek podatkov, temveč prek dela na terenu, kajti podatkov, kot sem rekel, še ni. Govorili smo se z številnimi predsedojočimi tem odborom in ti so bili veliko krat zelo prijazni, posredovali so nam svoje poslovnike in v teh poslovnikih posameznih odborov v večini primerov dejansko se omenja na skriže interesov, vendar pa je posem drugačno vprašanje ali se o teh navskrižjih interesov tudi govori ali se to, ta politika izvaja in uh, uresničuje. In dokaze smo dobili, da v večini držav in v večini primerov ni tako. Torej, poslo, poslovniki so vedno oziroma večinoma zelo uh, lepi dokumenti, v nekaterih državah so bolj podrobni kot v drugih, ampak ko govorimo o vsakodnevnem življenju teh odborov, se o njih ne govori. Prav tako niso pregledni, zelo malo protokolov je objavljenih oziroma malo zapisnih časnikov je objavljenih o tem, da bi bilo na skrižje interesov na dnevnem redu določene seje in ali bi to vodilo eh, oziroma ali bi kršitev na skrižje interesov vodila do kakršnekoli posledice. Tega ni. Eden večjih rezultatov naše študije je ta, da samo spremljanje, samo eh, nadzor ne deluje, potrebovali bi neodvisno spremljanje Prav tako bi bilo potrebne več preglednosti, ko govorimo o zapisnikih in odločanja v teh odborih in še zlasti, in tukaj se opravičujem, ker sem morda nekoliko teoretičen, mislim, da bi potrebovali v teh odborih več etičnega odbora vodenja, več odgovornosti. Seveda je to odgovornost posameznega predsednika, da izvaja te poslovnike in da se torej tudi govori o teh temah, ampak zelo pogosto se ono skrižju interesov v teh odborih ne govori. In zato je pomembno vprašanje to, zakaj se ono skrižjih interesov ne govori, zakaj se ta krok ne zaključi. V večini primerov je seveda ne gre za to, da so ti ljudje tam zlobni in se želijo izogniti tej tematiki. Ne. V večini primerov predsedniki in člani teh odborov podcenjujejo izzive in uh, teme, ki se nanašajo na skrižje interesov trpijo na skrižen interesov, zdi se jim, da je tema preveč zapletena, pretežka, da bi se o njej pogovarjali in seveda gre za stvar, ki zahteva veliko časa, po drugi strani pa oni menijo, da imajo druge prednostne naloge in posledično se o na skrižen interesov ne govori. Predsedniki teh odborov so tukaj temeljnega pomena, imajo svojo odgovornost in menimo, da bi predsedniki morali tukaj prevzeti več odgovornosti na se, biti bi morali uh, um, akteri, ki dvigujejo ozaveščenost o tem, kako pomembno se je boriti proti naskrižju interesov v teh odborih. In zdaj zaključujem in s tem sklepam krok v političnem življenju, kar zadeva pravne dejavnosti, zakonite dejavnosti se je vprašanje naskrižja interesov bistveno spremenilo v zadnjih letih. Naskrižje interesov je postalo področje politike, kjer obstaja ogromno delovanja in dejavnosti. Ko pa govorimo o naših odborih na področju strukturnih skladov, je realnost posem drugačna. No, skriže interesov se, je tema, o kateri se sploh ne govori. Hvala lepa. Um, yeah, ja, uh, also for my... ja, hvala lepa tudi z moje strani za povabilo. Če se navežem na analizo Kristofa Denkeja, in če orišem nekaj dobrih praks, ki smo jih uspeli eh, zbrati tekom naše študije, eh, lahko povem, da gre predvsem za eh, primer Evropskega gospodarskega območja in norveškega sklada norveških nepovratnih sredstev, Norway Grants. Mislim, da moramo iti naprej po prosovnicah, če je možno naslov je Good Practices, dobre prakse. Takole, ja. Kot eh, ste slišali, je dokaj malo poznavanja in eh, ozaveščenosti, še posebej v tistih primerih, ki se zdijo, da so pozitivni primeri, ugotavljamo, da je proaktiven, vključujoč pristop pomemben vključevati zunanje strokovnjake in neko zunanjo oceno tvegan in ravni izpostavljenosti programov in neposredno obravnavati pomankljivosti, ki smo jih identificirali v kontrolnem sistemu, je to, kar je pomembno. In v ta namen je pomembno tudi ukrepiti mehanizme pritožb, da lahko tudi predvidevamo tveganja in da lahko preprečujemo goljufije in nepravilnosti sprejetjem ustreznih eh, inštrumentov, kot naprimer politika glede žvižgačev in na ta način bi lahko že eh, v zgodnih fazah identificirali tveganja in nevarnosti. Kot tretje, izpostavljeno je bilo, da je to zelo koristno orodje za spremljanje vseh odklonov od standardnih predpisanih postopkov, ki utegnejo imeti negativen učinek na aktivnosti tekom celotnega programskega cikla. To torej velja za norveška nepovratna sredstva in eh, sredstva Evropskega gospodarskega območja. Tu je pomembno, da se vključijo vsi odkloni, eh, vseeno ali gre za navskrižje interesov ali ne, kajti na ta način bi omogočili eh, tudi to, kar smo mi ugotovili. Namreč, ena od težav je, da ni nekega splošnega spremljanja, kar bi nam ponudilo pregled nad potencialnimi primeri in njihovo obravnavo. In to bi bilo torej zelo koristno urodje, če bi ga imeli. Prav tako ugotavljamo, da je pomembno, da se opravi notranji pregled sumov nepravilnosti, vključno z notranjo revizijo programov. Na ta način bi vključili neodvisne strokovnjake in to je pomemben korak. Prav tako je pomembno ukrepiti spremljanje in nadzor programov, vključno z spremljanjem na terenu, še posebej, ker gre za visoko tvegana področja, kot so javna naročila ali vnaprej opredeljeni programe, ki imajo drugačne postopke, kar zadeva dodeljevanje pogodb in razpisne pogoje. Pomembno je tudi, da se vključi ljudi, ki delajo na projektih in sicer od spodaj na vzgor, da se identificirajo problemi, ki jih imamo za implementacijo programov in da se na tej podlagi, na podlagi tega poznavanja problemov razvijajo inovativni inštrumenti, s pomočjo katerih lahko vzgojajo v prihodnosti identificiramo navzkrižje interesov in tudi odpravljamo negativne posledice. Torej, če gremo zdaj naprej od dobrih praks k priporočilom, to je naslednja prosojnica, ugotavljamo naprimer, da v primeru inštrumentov Evropskega gospodarskega območja in evropskih nepovratnih sredstev je pomembno, da se imenuje tudi poseben odgovorni za integriteto, da namreč tekom celotnega projektnega cikla spremlja izvajanje od izbora do končnega vrednotenja in da ima celovit pregled. Seveda javno razkritje ključnih finančnih in poslovnih interesov v javno razpoložljivi bazi podatkov eh, je tudi pomemben element in eh, v te razkrite podatke, je treba vključiti tudi vse dokumente in predstavitve, da se na ta način ozavešča o sami naravi in možnem učinku na oskrižja interesov, tudi tistih, ki izhajajo iz eh, kumulacije različnih neoskrižij interesov, kajti slišali smo danes, da obstaja dokaj omejeno razumevanje potencialnega učinka neoskrižja interesov. Na začetku se lahko zdi vse skupaj zelo uh, nepomembno, potem pa se dinamika razvija in eh, učinek postaja vse večji. Pomembno je vključiti tudi razkrižje mm, interesov v vse zapisnike vseh postopkov in ti zapisniki, ta poročila morajo biti tudi neodvisno pregledana. No in potem moramo iti korak naprej od teh zahtev k eh, temu, da se osredotočamo na integriteto. Etično vodenje je bilo izpostavljeno. Pomembno torej je, da se ljudem pomaga iti v smeri neke proaktivne kulture skladnosti, da se na ta način preprečuje, da bi se spregledali pomembni finančni in poslovni interesi. Tako da mislim, da je potrebno vključevati zunanje eh, strokovnjake v samo oblikovanje politik COI, in se pravi politik na področju skriže interesov in potrebujemo tudi redno nadgradnjo le teh, kajti naša družba se razvija, tehnika se razvija in potencialni konflikti interesov se tudi eh, razvijajo, tako da ne moremo, ne moremo imeti fiksnih pravil, ki se ne prilagajajo novim izzivom. To mislim, da so ključna priporočila, ki bi jih rad tu podal, seveda jih je v poročilu eh, še več podrobneje orisanih in zahvaljujemo se vam za vašo pozornost. Ja, hvala lepa za te res zelo zanimive elemente in ugotovitve. V bistvu je to celo več, kar sem prečakovala, tako da hvala lepa. Mislim, da moramo razviti takšen pregled takšno, takšen vodič za najboljšo prakso. Veselim, da bi poročeval. Hvala lepa. Veseli me, da vam eh, je ta študija pri srcu, kajti veliko dela je bilo vloženega v to in zato sem zahvaljujem. Imam štiri zelo konkretna vprašanja, ki so dokaj poglobljena in konkretna. Ne vem, ali bomo že danes lahko dobili odgovore, ampak to so zadeve, ki so mi res padle v oči pri tej študiji, ko sem jo prebirala natančneje. Torej, najprej stran 53, dobro, ni toliko pomembno, katera stran vsebina je pomembna. Torej, tam pravite, da morda obstaja korelacija med eh, ravnmi naskrižja interesov in ravnjo zaupanja v javne institucije. V skandinavskih državah je zaupanje zelo visoko in zato lahko uporabljajo relativno mehke inštrumente, kot eh, naprimer prostovoljni sporozumi, kodeksi, smernice. Z vašega stališča me zanima, kakšne ukrepe naj bi spremenili, zato da se spremeni v poprečju zelo visoko stopnjo nezaupanja v Evropski uniji. Štiri vprašanja imam, če smem. Naslednje. Na naslednji strani, 54, tu citirate generalno direkcijo za zaposlovanje. Eh, in eh, tu citirate, zaradi omejenih pristojnosti EU v boju proti korupciji in naskrižjem interesov, ima EU na voljo le omejen nabor orodij in inštrumentov na področju sklada ESI. Kaj torej predlagate, da bi lahko izboljšali pristojnosti EU tu eh, in da obenem to ne bi bilo razumljeno kot poseganje v nacionalno suverenost, kajti Pomembno je to ravnovesje. Tako da z mojega gledišča je upravljanje evropskih sredstev nekaj, kar ne bi smeli razumeti kot poseganje v nacionalno suverenost držav članice v smislu zaščite finančnih interesov, kajti to je konec koncev eden od eh, stebrov skupne evropske politike, tako da to dvoje moramo uravnotežiti. Zanima me vaše mnenje tu. Moje tretje vprašanje. Zopet citiram vaš sklep na strani 65 študije. Citiram. Poleg tega se to lahko uporablja le za tiste, ki želijo usmeritev eh, prostovoljno. Če, imet, če nosilec neke javne funkcije želi delovati neetično, je dokaj malo verjetno, da ga bo ta kodeks kakorkoli omejeval. Ali torej menite, da je prihodnost boja proti navzhižju interesov eh, v tako imenem mehkem pravu in eh, spodbojanja etičnega delovanja in integritete, namesto da razvijemo vse kompleksnejše in eh, stroge zakone? No in še zadnje vprašanje, to je zelo zapleteno, konkretno in poglobljeno, zanima pa me vaše mnenje. Kakšno je vaše mnenje glede nove definicije navzkrižja interesov po členu 57 nove finančne uredbe, kjer je zapisano, citiram zopet, za potrebe odstavka 1 navzkrižje interesov nastane, ko nepristransko in objektivno izvajanje funkciji finančnega akterja ali druge osebe iz odstavka 1 kompromitirajo razlogi, ki izhajajo iz družinskega, emocionalnega življenja, politične ali nacionalne, nacionalne afinitete, eh, ekonomskega interesa ali kakršnih koli drugih eh, skupnih interesov s prejemnikom. Nobene definicije ni v smislu družine, nobene definicije ni v smislu političnih afinitet ali nacionalnih afinitet ali termin družina eh, vključuje tudi nekega daljnega sorodnika, ki ga komaj poznate in ste ga videli enkrat v življenju ali nikoli, ali termin politična afiniteta vključuje tudi vaša politična stališča, če tudi morda niste člani iste politične stranke. Je nacionalna afiniteta, ali to torej pomeni, da eh, vsi zaposleni komisije iste nacionalnosti kot eh, prijemnik ne smejo biti vključeni v proces in da se na ta način odpravi to vrstna nevarnost. Kakšno je torej vaše razumevanje konflikta interesov v smislu definicije iz nove eh, urede? Vem, da to niso enostavna vprašanja, ampak kot poročevalka sem mnogokrat prebirala to študijo in to so tiste konkretne zadeve, ki me zanimajo in kjer bi se rada nekoliko bolj poglobila. Hvala lepa vnaprej. Hvala lepa. Ja, se bom potrudil, da odgovorim na ta resnično zapletena in obenem pomembna vprašanja če dovolite, bi se odzval najprej na uh, zadnje vprašanje, potem na tretje vprašanje, Tomas bo odgovoril na drugo. Torej, kot uh, zelo pogosto je tudi v tem primeru govor o dilemi, tu govorimo o vašem zadnjem vprašanju. Zaenkrat vem za le eno raziskavo, ki jo je objavil nek nemški pravnik za svet Evrope in ki se je ukvarjal z definicijami tega, kaj je družina, kaj je politična pripadnost in vse te skrajno uh, splošne definicije. In tu res imamo dilemo, kajti po eni strani so te definicije zelo široke, zelo splošne in večer se spreminjajo. In pojem družine se spreminja, pojem državljanstva se spreminja. Tako da na nek način bi tu potrebovali natančnejšo definicijo tega, kar eh, pomenijo sorodniki, kdo sodi v kontekst, eh, v pojem sorodnikov, kaj pomeni družina. Sicer so ti pojmi preprosto preširoko zastavljeni in eh, ne bodo učinkoviti. Po drugi strani, kaj sploh hočemo, kako daleč želimo iti? Želimo v pojem družine vključiti tudi neke prijatelje, ki so tudi družinsko z nami povezani, nekega strica iz Amerike, eh, da če hočemo, eh, lahko gremo zelo, zelo daleč pri tej definiciji in bojim se, da bi na koncu to privedlo do kršitve zasebnosti in poseganja v zasebnost, to bi privedlo tudi v masovno birokratizacijo politik na področju preprečevanja skrižja interesov. Tako da to je dilema. Po eni strani ja, potrebujemo boljše definicije, sicer bo člen 57 popolnoma neuporaben, po drugi strani, če bomo imeli prenatančne definicije, eh, bo šlo to predaleč v smer zasebnosti in bo tudi nekoristno. Eh, če vključimo tudi strica iz Amerike, ki ga komaj da poznam, če to vključimo v naskrižje interesov, tako da bi tu predlagal nekakšno zvezdico z opombo v besedilu in da bolj natančno opredelimo, kaj pomeni družina in tako naprej. Ampak vedno moramo imeti v misli, da nima smisla iti predaleč v prevelike pozornosti, ker sicer bomo kršili druge vrednote, ki so nam tako zelo blizu in pomembne. Kodeksi ravnanja oziroma etični kodeksi. Če se vrnemo k prvemu vprašanju in sicer vprašanju zaupanja, nam se je zdelo zelo problematično tu predlagati kakršne koli najboljše prakse. Našli smo zanimive dobre prakse, govorili smo o Norveški, Nizozemska je še en tak zanimiv primer dobre prakse in vse to najdete v raziskavi. Ampak nasplošno predlagati dobre prakse ali eh, nekakšne primarjalne vrednosti na tem področju predstavlja tvegano početje. Še posebej se to navezuje na vprašanje zaupanja. V tem trenutku nasplošno ugotavljamo, da tiste države v EU, kjer beležijo najvišjo stopnjo korupcije, prav tako beležijo zelo visoko mero nezaupanja v politične institucije in v politični sistem. Obenem so to države, kjer imajo najnatančnejša pravila. Vzemimo primer Bolgarije ima fantastičen sistem za preprečevanje na vzkrižje interesov. V teoriji zadeva izgleda briljantna, obenem je to država z visoko ravnjo korupcije. Po drugi strani omenjate skandinavske države, to so države z relativno nizkimi ravnmi korupcije. Ne govorim o neoskrižju interesov, ker kot rečeno ne vemo, ne vemo, ampak eh, ravni korupcije so nizke, visoka stopnja zaupanja in zelo nizka stopnja regulacije. In v skandinavskih državah, to ne izhaja nujno iz tega, da imajo visoke ravni zaupanja. Prej sem omenil, da so politike na skriže interesov politike nezaupanja. Tako da mislim, da ni možno zdaj kar pri, predlagati skandinavski model tudi državam, ki izkazujejo visoko stopno nezaupanja. Vse skupaj namreč kaže na to, da je na skriže interesov nekaj, kar je vedno treba prilagajati lokalni situaciji, regionalni situaciji. In ponovno, če se vrnem k temu, kar sem dejal na začetku, zelo previden bi bil pri predlaganju kakršnih koli dobrih praks na tem področju, kateri razlogi za korupcijo, goljofije, na skriže interesov so lahko zelo, zelo široki, zelo, zelo raznoliki in so v veliki meri povezani z kulturo, z administrativno kulturo. Vprašanje kodeksa. Bom kratek. Strokovnjaki na področju korupcije in neetičnega ravnanja vedno začno z diferencijacijo ko razlagajo neetično ravnanje, vedno pravijo ja. Razlogi so individualni, osebnost, če pač hočeš biti zlovešč, si. Če hočeš delovati neetično, to počneš. E, potem so tu organizacijski razlogi, organizacijska kultura, pomankanje etičnega vodenja in družbeni razlogi, kultura in tako naprej, nizka stopnja zaupanja itd. Dokazano je že bilo, da mehki inštrumenti, kot eh, naprimer ko etični kodeks, so koristni inštrumenti. Zelo podpiramo etični kodeks kot eh, inštrument, ampak seveda ta ne bo učinkovit za tiste, ki itak namerno želijo ravnati neetično. To je lahko koristno za tiste, ki etični kodeks vidijo kot neko koristno smernico, kot nekaj, s čimer promovirajo določeno kulturo. Tisti, ki pa tako ali tako namerno kršijo vse norme integritete. Za njih je kodeks, eh, etični kodeks relativno neučinkovit inštrument. Morda sem bil nekoliko prekritičen, kar zadeva učinkovitost pravno zavezujočih pravil, ki se vse bolj eh, množijo. Eh, nisem tako zelo kritičen do tega. Dejstvo je, da moramo učinkovitost meriti od primera do primera, od države do države, od panoge do panoge. Zato je vse skupaj tako zelo zapleteno. In nikoli si ne bi upal trditi, da zakoni, eh, pozitivni zakoni, sankcije, pristop, ki temelji na skladnosti, ne zagotavlja učinkovitosti. Nasprotno, to je še kako potrebno. Obenem pa potrebujemo tudi tako imenovane mehke inštrumente in vse bolj sem mnenja, da potrebujemo ne le mehke inštrumente eh, in tudi eh, trde inštrumente, ampak da potrebujemo popolnoma nov nabor inovativnih inštrumentov, psiholoških inštrumentov. Govorili smo uh, prej o tem eh, pojmu nekakšnega spodbud, ampak to je tudi zelo nedorečena zgodba. Psihologija je zelo pomembna razni predsedniki ne želijo govoriti o naskrižju interesov, ne zato, ker se jim to ne bi zdelo pomembno, ampak zato, ker iz psiholoških razlogov to podcenjujejo, ne vzamejo si dovolj časa za to, ne vedo dovolj o tem, to se jim zdi preveč eh, nedoročeno področje. In zakoni tega ne morejo reševati, tega ne morejo reševati kodeksi eh, in sodišče. Zato potrebujemo popolnoma nove inovativne inštrumente. Ja, če smem zelo na kratko glede vašega drugega vprašanja, problemi v zvezi z omejenimi pristojnostmi na ravni EU. Seveda, to je tisto, kar je problematično glede evropskega sistema upravljanja na različnih ravneh. Implementacija tu je v veliki meri v rokah držav članic in eh, kot je študija eh, pokazala, mislim, da je žogica na strani držav članic in politika interesnih, na skriži interesov, ki se izvaja na evropski ravni, je ustrezna in tudi zadostna. Ampak problemi seveda so povezani z razlikami in veliko razlik je v implementaciji. In eh, to je tisto, zaradi česar je vse skupaj. Eh, problematično. V unitarni nacionalni državi ne bi imeli te iste eh, situacije. Kot smo slišali, smo imeli isti pristop na individualni ravni in na ravni eh, vlade. Imamo učenje, spodbujanje, izgradnje kapacitet, vse to je lahko zelo zapleteno in nepoznano, ampak potem je tu tudi vprašanje mehanizmov sankcioniranja. In mislim, da se strinjamo, da države prejemnice vendarle nosijo odgovornost do skupnosti, od katere prejemajo sredstva. Torej, dokler je razumevanje Evropske unije takšno, da gre za skupnost temelječo na pravu, potem potrebujemo tudi skupno razumevanje Eh, pravnih sankcij kot nekakšna ultima racija vsega skupaj. Tako da ponovno kombinacijo vsega tega je dobra, potrebujemo neke minimalne pravne standarde, ki jih je potrebno uveljavljati in od te točke naprej moramo potem delati na transparentnosti in odgovornosti. In to je lahko delno tudi odgovor na vaše zelo težko vprašanje prvo vprašanje in sicer, kako lahko spodbujemo zaupanje v politični sistem in upravo. No, to je vezano na to, da morajo državljani razumeti, da morajo biti nosilci oblasti odgovorni njim. Doktor je filozofija, ah, tisti na oblasti tak počno, kar hočejo in če jaz dobim to možnost, bom storil enako, potem ne morete nič storiti na sistemski ravni. Tako da vse skupaj mora biti nekakšen eh, dialektični proces. Tudi eh, ti mislim, da si hotel dodati nekaj zadev. Ja, kolega je povedal že kar nekaj pomembnih stvari. Sam bi dodal samo še nekaj komentarjev z polskega gledišča, kajti sam sem bil pri tej študiji odgovoren za polski vidik. No, popolnoma se strinjam eh, s komentarji Kristofa, namreč na vzkrižje interesov se v večini primerov izpostavlja eh, v vsakdanjem življenju. To ni nek abstrakten problem. Tako da se mi zdi, da je na področju javne uprave še vedno nekakšno pomankanje razumevanja na skriže interesov in posledic na skriže interesov. Mi smo imeli veliko formalnih pravil glede nas kliče interesov, imamo tudi veliko nacionalne zakonodaje s tem v zvezi. Ko gre za naprimer javna naročila, javno upravo, upravne postopke. Tako da imamo cel kup nacionalnih predpisov, prav tako imamo tako imenovano samo regulacijo, o kateri je tudi bilo ogovora. Mm, to so vzpostavili posamezni organi, imamo etične kodekse, imamo tudi druga interna pravila. Ampak to, kar je ta študija pokazala in dokazala, ta študija, ki jo je opravila fundacija Štefana eh, Batorija leta 2014, je, da še vedno vlada pomankanje ozaveščenosti o tem, kaj de facto sploh je na skriže interesov in kako Eh, javni funkcionari ta problem lahko preprečujejo. Pravila se navezujejo na zelo različne skupine eh, uradnikov in funkcionarjev. Eh, največ se jih nanaša na javno upravo, torej na uradnike. Imamo pa tudi mm, druga pravila, ki veljajo za lokalne samopravne skupnosti, Na splošno pa mislim, da je prebalo usposabljanje, še posebej za ljudi, ki so vključeni v sistem upravljanja z evropskimi sredstvi in ki niso eh, državni službenci. Gre za razno razne podizvajalce, gre za tudi potencijalne žvižgače, konec koncev, kajti to je zelo pomembno tudi v kontekstu dejstva, da je prejšnji mesec Evropski parlament sprejel resolucijo o zaščiti žvižgačev. In tudi to bi rad na tem mestu povdaril. Pomembno je, da strokovnjaki in upravičenci, ki niso v krogu javne uprave tudi razumejo to problematiko, kajti za njih je vprašanje na skrižje interesov tudi pomembno, po mojem mnenju. No in zauzemam se za to, da se pogovarjamo o vprašanju na skrižje interesov v Evropski uniji v kar se da širokem kontekstu. Vem, da se je ta študija osredotočala predvsem na odbore za spremljanje, monitoring committees, ampak mislim, da moramo obravnavati tudi vprašanje protikorupcijskih politik na splošno v Evropski uniji, se pravi, kako se skupaj funkcionira na tem področju. In mislim, da je politika v zvezi z žvižgači tudi pomembna v tem kontekstu. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Von je naslednji na seznamu zagovornike. Hvala lepa. Hvala za to predstavitev. Ne vem, ali sem tu z nekim vprašanjem ali komentarjem. Ne vem, bomo videli, ko bom zaključil. Pomembno je, da se zavedamo, da čim več panog na nek način spodbujamo k temu, da se vključujejo v načrtovanje in izvajanje, eh, implementacijo strukturnih skladov, javni sektor, zasebni sektor, nevladne organizacije. Pomembno je, da se eh, strukturni skladi eh, spremljajo v vseh sektorjih. V Walesu so vsi sektori zastopani eh, v odboru za spremljanje. Iz mojih izkušenj lahko povem, da sveda ni nobenega pomankanja kodeksov, pravili, ne vem, če so vse in večina ljudi, ki sodeluje v teh odborih, in zavezani temu. In tudi, ko postaneš član takšnega odbora, greš skozi usposabljanje in zelo jasno se jim razloži, kakšna so pravila glede na vzkrižje interesov. Tako da to je tisto bistveno vprašanje in eh, predvsem gre tu tudi za spremljanje izvajanja kodeksov ravnanja, še posebej, ko gre za na vzkrižje interesov. To je ključno vprašanje. In Kristof in Tomas se mi zdi, da pravita v bistvu dvoje, vsak nekako z enega konca. Eh, in Kristof eh, daje največji, največjo težo predsednikom oziroma predsedujočim teh odborov in to je v realnosti nekoliko teže, kaj ti sami ste dejali, da so to pač eh, individuumi z različnimi izkušnjami, različnimi osebnostmi, nekateri so morda bolj nagnjeni k nekaj strogemu stališču do navskrižja interesov kot drugi. Mislim, osredotočiti se zgolj na predsednike teh odborov ni dovolj. Tomas pa je šel v drugo skrajnost na nek način in govoril o še več e, spremljanja, o bolj natančnem e, zapisovanju podatkov in tako naprej. In to je v bistvu zadnja stvar, ki jo želimo na področju strukturnih skladov. Pogovarjati se lahko s komorkoli, pa ne gre za upravljalca ali za prejemnika sredstev. Vsi si želijo poenostavitev, ne pa še več dodatne birokracije. Tako da moramo najti neko ravnovesje in to uh, mislim, da počnemo tudi v odboru za regionalni razvoj in v odboru za eh, nadzor proračuna. Iščemo pravo ravnovesje, zagotavljamo, da se denar. Uh, pravilno ja, porabljajo, da se spoštujejo vsa pravila, vključno s pravili glede na skrižje interesov in da so stvari potem kar se da enostavne za prejemnike, da nimamo preveč pravil, ki bi ljudi dejansko odvračala od uh, eh, ulog za strukturne sklade. Poanta je, da kakršenkoli nadzor temeljimo na tveganju. To velja tudi za nas skrižje interesov. Mislim, da če imamo neko, neko upravljalni organ, neko organizacijo, ki izkazuje dobre pretekle rezultate z vidika preteklih revizij, z vidika implementacije politik na področju navskrižnih interesov, jim je treba deliti manj težav. Če pa imamo takšne organe ali organizacije, ki so izkazovali probleme v preteklosti, če so določene skrbi in pomisleki glede tega, kaj delajo, potem pa mislim, da moramo nekaj več pozornosti nameniti temu. Tako da gre za pravo ravnovesje. In uh, mislim, da smo tu našli pravo ravnovesje in odgovor je po mojem mnenju neki umes. Najlepša hvala. Tudi sama bi rada spregovorila. Gre za poročilo o primeru iz ene izmed države članice, ko je bil član izmed ene izmed občin, tudi člak, član um, tega odbora za spremljanje in eh, na koncu je, ko je pregledal zupno dokumentacijo, ugotovil, da je na javnem natečaju kandidirala tudi njegovo, njegovo podjetje in dejal je, da so, je tu prišlo do navskrižja interesov in da ko je to ugotovil, se je takoj vzdržal pri sasovanju procesu in je takoj odšel iz uh, pisarne. Vseeno pa je bil predmet preiskrave Olafa in je ta član je na koncu ne samo izgubil delo, ampak se je moral celo preseliti v drugo mesto zaradi javnega odziva. Javni odziv je bil tako hud, da ni mogel več živeti v svojem kraju, tako da se je moral preseliti. Kar pomeni, da bi res potrebovali nekaj konkretnih smernic. Vaša študija je res eh, zanimiva. Treba se vprašati, kaj je treba zapisati v strukturne sklade. Kaj je tisto, kar eh, bo predvidilo željene in ne neželjenih učinkov na terenu? To je tisto, o čemer bi lahko spregovorili. Tu ne gre samo za mm, vprašanje jasno zapisanih eh, pravil, temveč tudi za vprašanje dobrega izvajanja teh pravil. Jasno pa je, da so nekatera pravila nekoliko nedorečena in se neustrezno izvajajo. Kot je dejala Martina, ugotavljamo, da pri nekaterih eh, vladah, eh, člani vlade imajo mm, začasno popodansko dejavnost eh, in opravljajo tudi druge gospodarske dejavnosti popovdan, kar lahko privede do raznih posledic. S tem imamo v mislih predvsem eno izmed državne, na jugu Evrope, ki je ne bom omenjala sedaj poemensko. V primeru Španije pa smo seveda videli tudi številne težave. Tako da zadeve bode oči. Zanima me, kaj bi nam lahko svetovali tu. Izvolite. Sorry, kolegi celopite, čuliko. Se pravi, čujem, še prej pa kolega Celer. Najlepša hvala. Glede upravnih praks um, iz uh, mojega prejšnjega poklica. Lahko povem, da če se je ta član eh, spremljavanega odbora mm, vedel tako, kot eh, se je, potem eh, so bile zadeve neupravičene. Moral bi biti izključen iz postopka izbiranja iz izbirnega odbora. Je pa nekoliko težko primerjati se takšno situacijo, situacijo v kakšni drugi državi, če bi zadeve obravnavali tako, kot bi jih morali, potem sploh ne bi bilo težav. Ja, se prav zato se borimo, da bi takšna pravila veljala posod. Najlepša hvala, predsednica. Ta razprava je zelo zanimiva. treba je sprejeti vsaj eh, minimalne določbe na ravni Evropske unije. Treba je vsaj predvideti nek eh, zakonodajni akt na ravni EU, ker vidimo, da se situacije v državah članicah razhajajo. Sicer se na ravni EU borimo proti korupciji, ampak kot je bilo razvidno iz razprav, se je treba vprašati, kako začrtati zadeve. Ali lahko podjetja, ki jih eh, imajo v lasti sorodniki nekoga, ki sedi v odboru, ki izbira projekte, ali lahko kandidira podjetje nekega nečaka ali kakšnega drugega sorodnika. To je treba pojasniti. ne moremo predvideti, da bi tu lahko v primeru takšnih podjetij postopali prostovoljno. Neka pravila potrebujemo. E, to ne gre samo za družinske člane. Pri predstavitvi predlogov je, bilo, je bil izpostavljen tudi element izvajanja pravil. Kaj se zgodi, če se sproži postopek in e, me obvezuje postopek e, razpisa, javnega razpisa na ravni EU. Zahteve pa so zelo težavne in se na regionalni ravni znajdemo v hudih težavah, če želim najti ustrezne ponudnike za nek infrastrukturni projekt, kar zahteva tako sprožitev eh, razpisa na evropski ravni. Obenem pa slišimo zahteve, da je treba spodbujati regionalno gospodarstvo, kar pomeni, da je, naj bi dali prednost regionalnim podjetjem. In eh, v tem primeru se znajdemo v težavah. Na eni strani imamo pravila, ki so oblikovana na evropski ravni, in na drugi strani imamo politično zahtevo po namenjenju sredstev za lokalno gospodarstvo. In eh, običajno so regionalne oblasti tiste, ki, ki imajo interes, da okrepijo lokalno gospodarstvo in v tem primeru se znajdemo v navskrižju. In v tem primeru je treba v, pri dodelitvi javnega naročila situacijo tudi ustrezno obrazložiti. Hvala, sedaj pa gospa Aljata Devila Franka, ki predstavlja GD Regijo. Najlepša hvala. Tudi sama bi podala nekaj pripomp. V imenu GD Regio naj povem, da to študijo zelo pozdravljamo. Študija je res zelo zanimiva, vendar pa potrebujemo nekoliko več časa in ta čas si bomo tudi vzeli za to, da preučimo vsebino priporočila in da ugotovimo, kakšni, kakšne so ugotovitve in uh, kakšna so poročila, kaj torej lahko spremenimo na podlagi vaših predlogov. Naj povem, da danes ne bom defenzivna. To študijo razumem ne kot kritiko tega, kar smo že vzpostavili glede trenutno veljavnih kodeksov, pravil in aktov. Pravite, da je pravil dovolj, da je na voljo dovolj smernic in tudi dovolj zakonodajnih določb gre bolj za to, da je koncept navskrižja interesov zelo kompleksen. Zato se moramo vprašati, kako lahko spremljamo to, kar se izvaja, kako zagotovimo spremljanje tega področja v državah članicah. Kako lahko v posebnih situacijah, v posameznih regijah eh, podpremo akterje, kako lahko oblikujemo dobre postopke na podlagi dobrih praks, zato da bi olajšali zadeve. Avtori študije in člani tega odbora že zelo dobro vedo, kaj je na voljo, kar se tiče odkrivanja, preprečevanja in boja proti goljofijam v okviru strukturnih skladov, tako da se v podrobnosti ne bom spuščala. Raje bi se osredotočila na samo nekatere posamezne točke, sploh ko gre za navskrižje interesov, ko gre za odbore za spremljanje. To je zelo zanimivo, ker v odboru že zelo dolgo razpravljate o ukrepih proti navskrižju interesov in proti korupciji pri javnih naročilih, ko gre za uporabo strukturnih sredstev in ko gre za upravljanje teh sredstev strani javnih uprav. Res pa je, da se pri teh razpravah še nismo ustrezno sredotočali na odbore za spremljanje. Sama se bolj ukvarjam z geografsko razsežnostjo, sodelujem s tistimi državami članicami, ki izvajo ta sklad. In pri tem se osredotočam predvsem na to, da zagotovimo dobro delovanje odborov za spremljanje. Želimo namreč, da bi bili programi oblikovani in zasnovani tako, da jih ne, sam, ne upravlja samo centralna uprava, temveč eh, tudi vsi deležniki, torej da vključimo tudi vse civilne in eh, socialne partnerje in tudi nevladne organizacije. Na ta način lahko zagotovimo, da so odbori za spremljanje forum za zagotavljanje transparentnosti, za možnost vodenja ustreznih razprav, čeprav mm, nevedno nekonfliktnih, glede izvajanja postopkov. In tu seveda lahko pride do navskrižja interesov. Odbor za spremljanje je sestavljen iz omenjenih partnerjev in več kot jih je, več je možnosti za nastanek navskrižja interesov. V GD regijo se bomo ukvarjali predvsem z vašimi naslednjimi priporočili. Najprej glede univerzalnih dobrih praks takšnih univerzalnih dobrih praks nimamo. Ne moremo nekaj, kar deluje dobro, pre, preprosto prenesti v drugo regijo. To je lepota, pa tudi izziv pri takšnih nalogah. Treba je začeti z neke točke in se na to vprašati, kaj bi bilo dobro za posamezno regijo. Na voljo imamo naprimer eh, instrument TAEX eh, in eh, orodje peer-to-peer -peer v tem kontekstu, ko poskušamo zagotoviti stik med akteri, ki so se že soočali s podobnimi težavami. Tako želimo zagotoviti boljše spopadanje z naskrižjem interesov v okviru odbora za spremljanje. In drugo poročilo, ki je pomembno, Izpostavili ste pomembnost ozaveščanja v regijah. To ne gre za nekaj, kar bi se naučili v šoli ali na univerzi in potem na to pozabili. Ne, treba je okrepiti zavedanje in več usposabljanje na voljo prav ta namen. Države članice in regije spodbujamo, da uporabljajo te kontinuirane kroge usposabljanj in ozaveščanj na tem področju. Rada bi opozorila tudi na študijo, ki smo jo nedavno objavili, ki jo tudi ob, ob, omenjate. Gre za preprečevanje korupcije pri evropskih uh, naložbenih skladih. In tu se dotikamo vprašanja na, na skrižja interesov sploh pri eni točki, ki ste jo izpostavili. Gre za vprašanje, kako učinkoviti so ukrepi za boj proti goljufijam. Kako učinkovito lahko te ukrepe spremljamo. S to študijo ne preverjamo samo, ali je na voljo dovolj postopkov in pravil, temveč tudi to, kako učinkovito ta spremljamo in kakšni so na to rezultati. Preučevali bomo torej, kako pravila dejansko delujejo, ne samo to, ali so na voljo, Tako mislim, da je to tisto, kar sem želela povedati, bolj ali manj. Kot rečeno, podrobno bomo preučili študijo in če se vam morda zdi korisno, predsednica, bi lahko na to imeli še en krok razprav glede tega, kakšne bi, bi lahko bile praktične posledice za naše delo. Hvala. Najlepša hvala. Da, vsekakor se bomo s tem vprašanjem še ukvarjali. Mislim, da nam zmanjkuje časa in uh, mislim, da tudi tolmačenje ne bo več na voljo, tako da bomo morali verjetno nadaljevati v angliščini. Thank you, Chair. Um, I am engineer from OLAF. Uh, allow me uh, two small things. Uh, first of all, I would like to thank the contractor for this uh, very important document.